Okay, so welcome back. Happy to start. Pozdravljeni torej spet tukaj. Dobro je, da spet začenjamo z delom. Začeli bomo z vročimi temami, vključno z korsijo. Na začetku pa bomo seveda potrdili dnevni red. Nihče ne ogovarja. Sporočil nimam. Danes bomo zasedali s koordinatorji, zato bomo sporočila verjetno imeli za vas jutri. Prav tako je treba potrditi zapisnik seje 10. julija. Vsi se strinjamo, prav, zapisnik je torej sprejet. Zdaj pa peta točka na dnevnem redu. To točko bomo imeli do pol enajstih, zato ker nas mora gospod Hololej zapustiti ob 10.30. Govorili bomo o žgoči temi, to je Korsija. Kolikor smo s koordinatorji razumeli, bi morda lahko prišlo do premikov v IKO, morda bi lahko dobili globalen tržni mehanizem za ETS. In to bi morda lahko ogrožalo našo zmogljivost ali možnost, da izvajamo svoj sistem ETS. To je potencijalna grožnja in parlament želi danes od vas slišati predvsem odgovor, da je ta grožnja zanemarljiva ali neobstoječa. Zato smo vas torej povabili sem in po izmenjavi mnen upam, da bomo imeli ustrezne odgovore. Hvala lepa, da ste danes tukaj. In za začetek vam dajem 10 do 15 minut. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci, da strinjam se, to je res žgoča tema. Upam, da ste imeli tudi vroče poletje. No, vsaj ponekod. Tam, kjer sem bil sam, je večinoma deževalo. Dobro, vesel sem, da sem tukaj. Mislim, da smo vsi veseli, da smo spet tukaj, kajti čaka nas veliko dela. Na začetku se želim zahvaliti vam, gospod predsednik Konfan, za to povabilo. Kom, povabilo je dobila najprej komisarka Bulčeva, ampak nažalost se ji ni uspelo udeležiti tega sestanka, zato sem jaz tukaj. Povedati vam želim, da bom z vami z veseljem govoril o prihajajoči 40. generalni skupščini ICAO in Korsiji, to je sistem izravnavanja in zmanjšanja izpustov oglika za mednarodno letalstvo. Mislim, da moramo razogličiti transportni sektor in tudi novo izvoljena predsednica von der Leyenova je povedala, da bo to velika prednostna naloga nove komisije. Letalstvo predstavlja 2 odstotka globalnih izpustov toplogrednih plinov, to je morda malo v primerjavi z drugimi sektori, vendar ti izpusti se večajo, ne glede na to, da si industrija prizadeva drugače povprečna poraba goriva je padla v zadnjem desetletju za 24 odstotkov med 2004 in 2017, je vseeno prišlo do rasti sektorja. Po drugi strani pa ima družba pričakovanja, da bodo prometni, pre, prometna prevozna sredstva čistejša, zato moramo nekaj storiti. Zato je res nujno poskrbeti, da bo ta sektor zmanjšal svoje okoljski odtis. In ko je Julija, gospa von der Leyen, predstavljala politične smernice za novo komisijo, je povedala, da želi doseči podnebno neutralnost do leta 2050. To pomeni, da bomo morali zmanjšati izpuste za več kot 40 odstotkov do leta 2030, zato da dosežemo ta cilj. Prometni sektor, vključno z civilnim letalstvom, mora doseči svoje. Obenem pa je seveda novo izvoljena predsednica izpostavila, da moramo doseči napredek na globalni ravni. To drži za letalstvo, kajti letalstvo je po naravi globalna industrija in prav zato je uspešna uvedba in izvajanje globalne scheme, torej korsije, tako pomembno vprašanje za EU. Spoštovani poslanci, povedati moram, da sem zelo vesel, da je Evropski parlament izrazil toliko zanimanja za Korsijo in seveda zlasti odbor Envi in odbor Tran. Kakor veste, bo kasneje ta mesec potekala 40. generalna skupščina IKAO. Vsaka tri leta se sestane vse države IKAO in se odločijo o tem, kakšne bodo smernice za naslednja tri leta. V Evropi imamo še vedno možnost, da bi zračni prevoz rasel. Ampak zato je treba, da se poskrbi za okoljsko zaščito. Zato želi IKO prav tako ukrepati na tem področju, predvsem kar zadeva lokalni okoljski vpliv in preprečevanje podnebnih sprememb. Kar zadeva podnebne spremembe, to pomeni, da mora biti rast oglično neutralna od leta 2020 naprej, prav tako pa je treba sprejeti ukrepe, da bomo ravni izpustov še znižali. Leta 2016 je ICAO sprejel dogovor, da razvije prvi globalni sistem za zmanjšanje izpustov oglika. Evropa je bila ključnega pomena pri prepričevanju držav ICAO, da je to pravi način za pot naprej. Tam je bilo veliko tudi evropskih poslancev, naprimer gospod Eichhout je bil del delegacije EU. Vi ste nas podpirali, nas podbujali in bili ste priča dobremu izzivu. Korsija je globalni tržni mehanizem, ki zahteva od, drži, od um, letalskih družb, da izravnajo dvig izpustov CO2, ki ga dosežejo po letu 2020. To pomeni, da bomo imeli postopno izvajanje od 2021 do 2026 bo to prostovoljno, 2027 pa obvezno. Zato potrebujemo ustrezne podatke, zato da ne bomo imeli dvojnega štetja. Prav tako bomo spodbujali razvoj trajnostnih goriv. Tri leta kasneje, torej danes, smo eh, dobili podrobnosti glede izvajanja korsije. Zdaj pa čakamo, da se začne izvajanje. V celotnem procesu je Evropa želela, da bi imeli robustno in ambiciozno schemo. Nekateri pa so si želeli, da bi Korsija bila šipkejša in da ne bi bila dobra več za okolje. Ampak eh, Evropa je ostala združena in zdaj smo v bistvu v srčiki priprav in sprejemanja bolj ambiciozne scheme Korsija. 81 držav je že izjavilo, da bodo prostovoljno sodelovali v pilotni fazi Korsije, ki se bo začela leta 2021. Korsija je naš najboljši, če, no, če ne edini instrument, da zagotovimo globalne ukrepe na področju letalstva, zato ker pariški sporozum ne vključuje mednarodnega letalstva. Prav tako bomo s tem lahko izpolnili pariške zaveze. ETS sam ne bo dovolj, da bi se učinkovito borili proti dvigu izpustom iz letalstva na globalni ravni. Kajti tudi druge države, ki so večje, se morajo pridružiti. Korsija pokriva skoraj trikrat večje področje kot ETS. In letalstvo drugot po svetu se bo razvijalo hitreje kot v Evropi, zato bo delež Evrope s časom manjši. Zato potrebujemo globalne ukrepe, ob seveda evropskih ukrepih. Pri zaključku vseh elementov pri Kursiji, so junija v IKAV imeli zelo vročo razpravo glede ekskluzivnosti Kursije, ki naj bi bila edini ukrep za reševanje izpustov CO2 na področju mednarodnega letalstva. Večina držav članic je podprla to, da bi imeli vključeno besedilo o ekskluzivnosti Kursija. Evropske države so bile proti, ampak drugi so nas preglasovali. Zato je svet IKAO predlagal naslednje besedilo in citiram: določa, da je Korsija edini globalni tržni ukrep v zvezi z izpusti CO2, zato da ne bo prišlo do krpanke podvojenih regionalnih ali državnih instrumentov in s tem bomo poskrbeli, da se bodo izpusti CO2 šteli samo enkrat. Konec citata. Zelo verjetno je, da bo resolucija sprejeta, kakor jo je predlagala skupščina. Zato se strinjam z vami, gospod predsednik. V pismu Julija ste izrazili določene pomisleke, zato je zelo pomembno, da se Evropa na to pripravi. Povem vam lahko, da je komisija pripravljena ukrepati v skladu z določbami iz direktive ETS. Komisija bo kmalo začela za poglobljeno oceno scheme Korsija in do konca naslednjega leta bomo predstavili poročilo v skladu z zahtevami o poročanju v direktivi ETS. Parlament kot so zakonodajalec se bo potem skupaj s svetom odločil, kaj in kako bomo izvedli Korsijo v kontekstu obstoječe direktive ETS. Na generalni skupščini IKA bo ključnega pomena, da partnerje iz tretjih držav pomirimo in da jim povemo, da smo pripravljeni izvajati kursijo v celoti in v skladu z določbami iz direktive ETS in tudi v skladu z ambicijami glede okolja na ravni EU in v skladu z našim sodno integriranim letalskim trgom. V okviru pripravno to skupščino bo komisija sprejela predlog besedila Evropske unije. Ta predlog bo pozval države iz Evrope, da naj sprejmejo vse potrebne ukrepe za to, da bo Evropa spoštovala svoje politične in pravne zaveze. Besedilo komisije bo parlament kmalo tudi dobil. Kako ste izpostavili v svojem pismu, moramo poskrbeti, da bo postopek odločanja v EU še vedno avtonomen. Konvencija iz Čigaga priznava pravico vsaki pogodbenici, da na nediskriminatorni ravni izvaja svojo zakonodajo in svoje pravila v zvezi z letalstvom. Zato mora Evropa zaščititi svoje politično področje in sprejeti mora zakonodajo v skladu z cilji iz pariškega sporazuma. Vedno si je Evropska unija prizadevala za to, da bi bila pogajanja na mednarodni ravni in seveda, da bi imeli čim bolj ambiciozen pristop. Spoštovane poslanke in poslanci, predem zaključim, naj vam povem tudi nekaj o tem, kaj komisija počne za to, da bi zmanjšali okoljsko sled in da bi razogličili prometni sektor. Povabili ste me sem, da bi spregovoril o pripravah na splošno oziroma generalno skupščino IKAO v zvezi s Korsijo, ampak povem vam lahko, da je Korsija samo eden od številnih elementov, ki predstavljajo naš eh, skupek ukrepov v zvezi z zmanjšanjem izpustov. Ob tržnih mehanizmih, kot sta Korsija in ETS, Evropa optimizira evropski zračni prostor tudi za Cezarjem in prizadeva si, da bi imeli enotno evropsko nebo. To je prihranilo že 2,6 milijona ton izpustov CO2 od leta 2014 in to bi lahko še okrepili, če bi enotno evropsko nebo postalo realnost. Nažalost je ta dosje blokiran v svetu. Prav tako podpiramo ukrepe na področju raziskav in razvoja in pri uporabi novih tehnologij. Globalni tehnični standardi glede razvoja in izvajanja in izdelave letal in motorjev so že v pripravi. To pomeni, da naj bi novo tehnologijo uvedli do leta 2025 ali 2035. Do leta 2050 bomo 75 odstotkov svetovne flote zamenjali z letali, ki lahko uh, uporabljajo tehnologijo Clean Sky 2. Mislim, da potrebujemo tudi nova goriva. Trenutno je del SAF oziroma trajnostnih letalskih goriv približno ni celo nič 5 odstotka, zato moramo tukaj storiti več, kaj ti ta nova goriva imajo velik potencial za razogličenje letalskega sektorja. Lahko zagotovimo pravni okvir za to, da se bodo povečale naložbe v proizvodnjo in inovacije. Zato mislim, da bi lahko s tem prav tako zamenjali kerozin. Pri tem prehodu med dvema komisijama žal ne morem podati nobenih trdnih zagotovil glede politične agende, ampak mislim, da bi moralo biti prizadevanje za bolj trajnostna goriva del naših skupnih prizadevanj. Prav tako moramo okrepiti učinkovito rabo zračnega prostora in seveda svoje tržne mehanizme. Če želimo ublažiti podnebne vplive mednarodnega letalstva, bomo morali ukrepati še naprej. Zato bo Evropa na skupščini ICAO še naprej zahtevala, da se dvignejo ambicije glede okoljske zaščite, da bi imeli neutralno rast po letu 2020. Evropa meni, da bi to lahko dosegli tako, da bi ločili posamezne elemente, seveda pa spodbujali tudi tehnološki napredek in inovacije. Sodelovati moramo z industrijo in Evropa bo še enkrat opozorila na to, da potrebujemo nova goriva, ki so bolj prijazna do okolja in so bolj učinkovita. Prav tako moramo okrepiti okoljsko integriteto, to je ključna prednostna naloga. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke in poslanci, to je bil moj uvodni govor. Hvala. Uh, Hvala lepa. Odlično ste tole povedali, glede časa, kar zadeva vsebino, bomo pa še videli. Bomo videli, kaj bodo rekli koordinatorje. Začeli bomo s prvim krogom dve minuti. Lepo prosim, da se držite te časovnice. Najprej ELS in Peter Lize. Hvala, hvala gospod predsednik, hvala gospod generalni direktor. Korzija ima dva problema. IKAO je organ OZN in Antonijo Gutierrez, generalni sekretar, je dejal naslednje. Vse države in vsi zasebni sektori naj predstavijo septembra načrte za to, da bi do leta 2030 izpuste zmanjšali za 45 odstotkov in da bi bili do leta 2050 podnebno neutralni. To je generalni sekretar OZN gospod Gutierrez. No, Gutierrez bi moral poskrbeti za svojo organizacijo IKO, kajti IKO je slabši od Bolsonara in Trumpa. Če si pogledamo dejstva, je tako, da je letalski sektor tisti, ki je najbolj oddaljen od ciljev, ki jih je postavil generalni sekretar. Izpusti se drastično večajo, sploh se ne manjšajo. Korsija prav tako ne bo zavezujoča. To sploh ni predvideno, ni predvideno, da bi zmanjšali izpuste. Omejevanje dviga pa prav tako ne bo delovalo, kajti instrument, ki so ga izbrali, torej izravnava, to ne deluje, kajti veliko je vrzeli. To je v bistvu ravno nasprotno od tega, kar zahteva generalni sekretar, In razočaran sem, da generalni direktor tukaj ni bil bolj kritičen. In drugi problem zadeva pravice našega parlamenta. V postopku soodločanja smo se odločili, da mora biti letalski promet vključen v ETS, seveda z manj ambicijami, veliko manj ambicijami kot drugi sektori, ampak kako bomo jeklarjem povedali, da morajo oni zmanjšati izpuste za 43 odstotkov, letalska industrija pa ne. Bomo videli, kaj bodo rekli jeklari, ampak od nekaterih zahtevamo še več. Bom končal. To ni sprejemljivo in komisija mora nekaj storiti tukaj veliko bolj strogo morate zastaviti zadeve, kot je danes to storil generalni direktor. Hvala se, opravičujem za časovno omejitev, za socialiste, gospa Guteland, hvala, hvala predsednik, hvala za priložnost za besedo. Socialisti menimo, da je boj proti podnebnim spremembam boj ki ga moramo biti vsi, zlasti sektori, ki veliko izpuščajo, naprimer mednarodno letalstvo. Zamisel za Korsijo ni slaba. Smiselno bi bilo, da bi imeli globalno schemo za globalen problem, vendar vidimo, da je ta predlog res pomankljiv. Parlament je že večkrat upozoril na probleme glede integritete in raven ambicij naprimer, kar zadeva dobropise za izravnavo po letu 2020. Korcija prav tako meni, da bi alternativno gorivo lahko bilo, eh, bila tako imenovana čista nafta. Zanima me, ali komisija prav tako meni, da bi čista nafta lahko bilo alternativno gorivo. Kaj počnete za to, da bi odstranili to vrzel? Trenutno besedilo Navaja tudi, da je Korsija edini tržni ukrep za trgovanje z izpusti in to izključuje druge sisteme, naprimer EU ETS. Kaj komisija počne za to, da boste poskrbeli, da Korsija ne bo spodkopala ETS in dala prednosti drugim držav, ko sodelujejo z nami? Tukaj smo, da bi govorili o korsi, vendar jasno mora biti, da v Evropi ne počnemo dovolj, da bi zmanjšali izpuste iz letalstva. Vaša študija sama kaže, da je letalstvo premalo obdavčeno. Zanima me, ali bo to izuzetje glede letalskega goriva še vedno veljalo ali pa boste dejansko kaj storili za to, da odstranite te okoljske vrzeli. In prosim vas za jasne odgovore. Hvala. Nils Torvalds za Renew. Hvala, hvala, da ste tukaj. Čeprav bom morda malce neprijetno za vas. Naš glavni pomislek tukaj je, da besedilo za korsijo spodkopava integriteto našega sistema ETS. Zanima me, ali bo komisija ustrajala pri tem, da vse države članice zavrnejo ta predlog, ali če to ne bo uspešno, potem, da bi skupaj nastopili proti temu predlogu. Zanima me, kakšne možnosti vidite eh, v okviru ETS, Glede na to, da ste že slišali gospod Guteland in da nas torej zelo skrbi ta ekskluzivnost. Lepo prosim, da nekaj poveste torej, o tem. Čim bolj jasne odgovore, prosim. Hvala. Zeleni, bas Eichhout, na vaši desni. presenečenje. Hvala, hvala za vaše uvodne besede. Kolegice in kolegi, ki so govorili pred menoj, so že povedali, da nas res skrbi, da se zadeve ne premikajo v okviru IKAO. Skrbi pa nas tudi odziv komisije. Ni dovolj močan. Komisija si po mojem mnenju res želi globalne, globalno rešitev In to bi bila res najboljša rešitev. Če bi se vsi odločili za napredek, bi bilo to fantastično. Ampak napredek v okviru IKO je tako minimalen, da je zdaj čas, da Evropska unija IKO pokaže, da smo resni glede podnebnih ukrepov v letalstvu. Tudi, če IKO ne bo pripravljen na sodelovanje. To pomeni, da moramo zavrniti besedilo v trenutni obliki, da je Korsija torej edini sistem. Če bo to sprejeto, pa moramo jasno signalizirati, da bo Evropa tukaj uložila pridržek. Lepo prosim, da ste jasni v zvezi s tem. V jeziku, ki ga slišimo, se pojavi tudi vprašanje okoljske integritete pravil. Od tega bo odvisno naše sodelovanje. In s časoma se besedilo v zvezi s tem nekako šibi. Zanima me, kaj menite o trenutnih pravilih izravnavanja izpustov oglika. Je to okoljsko ustrezno? Po mojem mnenju ne. In tudi številni drugi menijo, da ne. Kaj bo torej storila Evropa? In enako velja tudi za pravila glede alternativnih goriv. Potrebujemo jasen jezik in komisija mora tukaj jasno ukrepati. Hvala. Silvija Sardone za ID. Okay ni je, očitno, želi spregovoriti kdo drug. Ne? Prav, za EKR gospod Vondra. Hvala. Troje. Prvič, izpusti CO2 so globalen problem, zato potrebujemo globalne rešitve. Veseli bi morali biti, da imamo kursijo, lahko si prizadevamo, da bi storili več, ampak mislim, da je dobro, da imamo zdaj IKO, to je edini globalni organ, ki išče rešitve. Drugič, kakšne so naše možnosti ukrepanja, če ne bomo zadovoljni z rezultatom skupščine? Kaj lahko Evropska unija stori? da bi jih prepričali, da bodo bolj ambiciozni. Jaz mislim, da je bolje, da to storimo na globalni ravni. EU pa ponuja lokalne rešitve. Evropska unija je veliko vložila v liberalizacijo letalstva v zadnjem desetletju. Zaradi liberalizacije je letalstvo zdaj dostopno vsem v Evropi. Pred 20 leti je bilo to samo za bogataše. Če bomo s tem nadaljevali, bo rezultat, da bo letalstvo spet namenjeno samo bogatim, kot smo mi. kaj bomo storili, da bo letalstvo ostalo dostopno za običajne ljudi. Hvala. Silvija Mudik, GUE. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod generalni direktor, za vaše besede. To, kar ste povedali vi, ni dovolj. In Dobili smo občutek, da želite vi ta sistem, ki že tako ali tako ni ambiciozen, še oslabiti. Ampak letalski sektor je velik izziv. Gre za globalni trg in potrebujemo globalni pristop. In to je tisti izziv, Če bi se zdaj ena država odločila, da spodbuja okoljska goriva, bi to pomenilo, da se manj uporablja kerozin. In vseeno bi to pomenilo, da se izpusti dvigujejo. Zdaj pa sistem kompenzacije oziroma nadomestil. Gospod generalni direktor, kako boste vi poskrbeli, da bi, če se bodo izpusti dvignili, res, kako bi prišlo do tega, da bomo izravnali te izpuste. Kajti vemo, da moramo sprejeti ustrezne ukrepe, naprimer tudi pri obdavčevanju. Včasih je tako, da lahko nekje nekaj privrčujemo, če izpuščamo manj na kakšnem drugem sektorju. Ampak mislim, da bi morali na globalni ravni zmanjšati izpuste. Lahko bi, na primer, obdavčili kerozin. Kaj pa ta možnost? Naprimer, običajni uporabniki imajo avto, in te obdavčimo, zakaj ne bi enakih davkov uporabili tudi v letalskem sektorju? Okay, uh... Hvala lepa koordinatorjem. S tem smo zaključili prvi krok. Slišali smo zelo konkretna vprašanja. Vem, da smo v postopku z zakonskimi omejitvami, vendar da našni sestanek naj bi služil tudi timu, da dejansko spoznamo stališče komisije. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem koordinatorjem za postavljena vprašanja in za komentarje. Kot ste pravilno povedali, to ni lahko vprašanje. In poskusil bom odgovoriti, na najboljši možni način. Sima kursija. Ali je perfektna? Ne. Nikakor ni eh, to perfektnen sistem. Ampak to, kar imamo, je edini globalni sistem, ki obstaja. In razen tega je trajalo zelo dolgo, da smo prišli do tja, kjer danes smo. So vrzili so elementi, eh, ki so pomankljivi, vendar v mednarodnih pogajanjih je tako, da je treba upoštevati poglede zelo različnih regij. In tako kot sem povedal v svojem uvodu, je Evropa bila zelo močna in Evropa se je zauzemala za maksimalne ambicije, kar pa ni bilo možno eh, doseči v tem kontekstu, kajti Evropa nima večine. Kar je pomembno, da dobiš večino, ki je pripravljena izvajati sistem korsije. 81 držav 76 odstotkov emisij doslej. In to je nekaj, kar je v skladu s tem globalnim izzivom. Seveda je odziv lahko tudi še bolj ambiciozen in poskusili smo to doseči, ampak stanje stvari je takšno, kot sem ga predstavil. In zelo pomembno je, da se bo začelo z izvajanjem tega sistema skorzija. Mi smo s tem začeli, kajti tiste države, ki imajo najvišji potencial za nadaljne emisije, naj bi bile del tega sistema in naj ne bi ostale zunaj tega sistema korcije, kaj ti potrebujemo te države, da bomo dosegli dosi napredek na globalni ravni. Zato menim, da je to pač današnja situacija in um, seveda se trudimo še naprej, o tem ni nobenega dvoma. Um, ampak jasno je, da ta schema ni perfektna. Vendar to je edina globalna schema za reševanje globalnih izzivov. Zastavili ste mi tudi vprašanje glede ključne teme danes in sicer eh, ekskluzivnost teh eh, okvirov. Zahvaljujem se predsedniku, ki je izpostavil, da obstajajo tukaj zakonodajne omejitve, zaradi tega, ker smo trenutno v takšnem položaju, da ne moremo odločati o vsem. Uh, but, um... Vendar Eh, poskusil sem to ustrizno razložiti tudi v uvodu in želim še enkrat um, povdariti, kakšna je situacija. Resolucija skupščine ICAO ni um, za, z, zakonsko zavezujoča, vendar um, ta interpretacija um, klauzule um, bi lahko omogočila, da um, se to interpretira tako, da druge, um, drugi predpisi v zvezi z emisijami niso veljavni, razen če gre samo za domači letalski promet. To, kar sem povedal, prioriteta komisije je, da izpolnjujemo um, zakonske obveznosti iz našega sistema ETS in da tudi ostanemo avtonomni pri sprejemanju zakonodaje. O tem ni nobenega dvoma. In tu nismo pripravljeni sprejeti noben kompromis. In razen tega smo pozvali države članice, da na skupščini IKO delujejo tako, da nas ne bodo zavezovali, da um, prenehamo izvajati sistem ETS zaradi korsije. In kolegi, se bo sestal danes, vendar nismo še sprijeli neke enotne eh, formulacije za to resolucijo. Vendar k malu bomo imeli to formulacijo in jo bomo posredovali tudi parlamentu. In ta resolucija skupščine naj se ne bi smela interpretirati proti EU eh, v zvezi z izvajanjem ETS, kajti pri nas gre za ambiciozno politiko, veliko na področju varstva podnebja. In zato se bo borila komisija, to bo stališče komisije in to bo komisija tudi dala na mizo. Seveda se bomo tudi z državami članicami še pogajali o tem, ampak to je ta uh, jasnost, uh, ki. Um, Vam jo lahko predstavim danes, torej stopnja jasnosti, do katere smo prišli. Um, To, kar so povedali koordinatorji, sem um, seveda temu sem prisluhnil eh, z veliko pozornostjo in slišim, kakšno je stališče tega odbora, um, predvsem, ko gre tudi za um, izvajanje ITS-a. Um, nekatere druge točke. na katere želim odgovoriti. Eno no od vprašanj se je nanašalo na goriva. Kolegica iz eh, skupine SND je postavila to vprašanje. Želim poudariti, da v tem konkretnem primeru želimo zagotoviti, da so pogoji za upravičenost eh, goril z nižjimi emisijami, ki jih je treba še razviti in za katere se je treba dogovoriti v IKO, Torej, tu bi morali predvsem zagotoviti ustrezno kakovost, tudi pogojev, vendar ta razprava eh, ne bo potekala na naslednji skupščini, temveč to bo razprava, eh, eh, ki bo stekla pozneje. Torej, upravičenost takšnih goril, um, za možnost izravnavanja um, emisij. Um, o tem se bo govorilo uh, pozneje, ampak hvala tudi uh, za uh, ta komentar. Um, um, to, to je seveda povezano tudi z razpravami o pariškem sporazumu. Um, to bomo zelo pozorno spremljali še naprej in zagotovili, da ne bo prišlo do takšne situacije, ki je bila opisana, ampak kot rečeno, ta pogajanja so, uh, bodo sledila pozneje. Potem vprašanje glede izravnavanja. Uh, in podpredsednik tega odbora je odpozoril na to, um, pravila evropski strokovnjaki ocenjujejo kot zelo dobra. E, tehnični svetovalni odbor, ki je pristojen za izvajanje, torej e, tisti odbor, ki e, odobri te izravnalne ukrepe, mora imeti možnost, da to ustrezno tudi oceni šteje. In zato moramo seveda tudi spremljati njihovo delo. Prvi seznam teh izravnav pričakujemo na koncu leta 2019, na začetku 2020. Sporočilo je jasno in tudi naše stališče je vedno bilo jasno. In sicer želimo imeti kakovostne kompenzacije izravnave in eh, storili, storili bomo vse, da bo do tega tudi prišlo. Vaše sporočilo je jasno, pa tudi naše stališče je bilo vedno dosledno. Vendar, kot rečeno, tu je nekaj, ko Eh, splošni rezultat ni odvisen samo od eh, Evrope. V mnogih eh, razpravah sem rekel, da smo zaradi evropskih intervencij um, dosegli tudi bolj ambiciozne rezultate. Potem je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z obdavčitvijo goriva kot uh, dodatni ukrep tudi tu sem v težki situaciji, da anticipiram to, kar bo storila nova komisija ali česar ne bo storila, kajti to je seveda prerogativ pravice naslednje komisije. In kot uradnik komisije nisem v poziciji, da anticipiram to, kar eh, bo sklenila komisija, ampak um, mislim, da ste jasno slišali, kaj je povedala predsednica komisije v govoru o Evropskem parlamentu in takrat tam je govorila tudi o jasnih ambicijah um, na področju boja proti podnebnim spremembam in da se morajo v ta boj vključiti vsi sektori in to se nanaša tudi na letalski sektor. Komisija pa razpravlja Ehm, tudi o več ehm, možnosti glasovanja s kvalificirano večino in sicer tudi o vprašanjih glede izuzetja um, ehm, eh, iz obdavčitve o gorivih in tudi več eh, glasovanja s kvalificirano večino bo zagotovilo napredek. Um, v moji poziciji lahko rečem, da so vse te možnosti na mizi in politične odločitve bodo sprijete v prihodnosti strani komisije, strani predsednice komisije, seveda v sodelovanju s so zakonodajalci. Torej vse te možnosti se lahko upoštevajo, vendar verjamem, da je zelo pomembno, da um, si ogledamo predvsem tiste možnosti, ki sem jih navedel v uvodu in to predvsem tiste možnosti, ki nadomiščajo uporabo kerozina, trajnostna goriva. Evropa bi lahko bila tist pionirska v prihodnosti in bi eh, si lahko resno prizadevala za ustvarjanje pogojev za, ustva, za, torej za um, trajnostno gorivo. Um, Take rešitve so, niso lahke. Na letalskem sektorju čak, je pred nami še dolga pot, vendar moramo nakazati, kam bi se lahko um, usmirjali. In zato imamo sebi, moramo imeti um, košaro ukrepov, več možnosti. In seveda je to povezano tudi z raziskavami in razvojem. Vsako letalo v evropskem zračnem prostoru zaradi fragmentacije mora leteti veliko več kilometrov, kot bi jih eh, moralo in s tem se eh, veča tudi emisija CO2, -ja, ker nimamo enotnega evropskega zračnega prostora in nam ni uspelo eh, preprečiti te razdrobitve evropskega letalskega trga. Tudi to ni dobro. Imamo možnosti, da zmanjšamo uh, um, torej emisije CO2 -ja v Evropi in po celem svetu. In potem je bilo vprašanje, ki ga je postavil eh, koordinator IKR, e gospod Bondra, ali eh, letalski eh, promet je sploh eh, m, prevozni sistem prihodnosti. Prav gotovo bo tako, kaj ti zagotavlja eh, povezanost na svetu in ta povezanost, povezljivost je zelo pomembna. E, če nekdo, ki prihaja iz države, kjer te povezanosti pred 30 leti ni bilo pri nas, naprimer, vem, kaj to pomeni, ampak um, seveda um, moramo zagotoviti zmanjšanje um, okoljskega otisa, negativnega okoljskega otisa obrasti. Um, in zato so potrebni dodatni resni ukrepi, um, ki bodo pokazali, da se čutimo, da čutimo to zavezanost zmanjšanja emisij. Mogoče na katero od vprašanj tudi nisem odgovoril, ampak kljub temu, če se um, predsednik strinjate, bom s tem zaenkrat se ustavil. No velika večina v tem odboru in po, m, političnih skupin opozarja na tveganja zvezi z klauzulo o iz ekskluzivnosti. Um, um, seveda pa bo o tem odločal tudi svet, ne samo komisija, torej tudi države članice. Na vsak način lahko računate na nas, da bomo eh, vplivali tudi na različne akterje, tako da bomo eh, dosegli to, kar se želi velika večina in sicer, da ne bomo um, ogrozili naših možnosti ravnanja. Sedaj pa sledi drugi krok vprašanj uh, eh, catch.di pritegni pozornost predsednika, kdo želi besedo. Dobro. Go, začenjamo s gospodom Volkenom iz skupine SND. Hvala za vašo predstavitev in za vaš obisk. Mislim, da ni pretirano, če rečem, da sem razočaran, tako kot mnoge kolegice in kolegi. O napredku, predvsem na 100 tisoče mladih evropejcev, ki se angažirajo v demonstracijah Friday for Future, so razočarani. To je ta uh, dogovor je udarec za vse tiste, ki si želijo več varstva okolja v Evropi. Rekli ste, da sistem kursija ni perfekten, to drži, je popolnoma neperfekten. Trenutno doživljamo strategijo, da se preko kursije poskuša uh, um, razveljaviti, spodkopati dobro delujoče regionalne sisteme in zato imamo klauzulo o ekskluzivnosti. To za me in za Evropski parlament ni spremljivo. Um, povedali ste nekaj o ekskluzivnosti, kar me je malo zmedlo, zato še enkrat želim vprašati ta klauzula o ekskluzivnosti ali bi omogočala, da obdavčimo kerozin v Evropski uniji in pod katerimi pogoji? Samo za nacionalne lete, samo za lete med državami EU ali tudi za um, lete iz držav EU v tretje države in obratno. Vem, da um, um, obstaja tu, tudi, um, torej, um, da morate o določenih stvarih molčati, ampak kljub temu vas prosim, da nam poveste, kolikor pač morate. Um, hvala. Um, um, torej, vloga našega odbora je, da postavimo tudi dodatna vprašanja gospa Baris iz vrst zelenih in kot rečeno, pri KGDI ima vsak eno minuto na razpolago. Hvala lepa za upogled v to zelo slabo pogodbo Korzija, kaj ti Tu gre samo za kompenzacijo, za izravnave, potrebujemo pa ničelne emisije za klimatsko neutralnost, zato kursija ni prava opcija za prihodnost. In um, razen tega se um, Korzija ne ukvarja z um, vplivom emisij na višje plasti um, v atmosferi. In, um, um, pri biogorivu um, Um, torej, ali imamo kakšne ocene, če bi uporabili biogorivo za letala, kaj bi to pomenilo za kmetijstvo, naprimer? Rekli ste, da nimamo večine v globalnem kontekstu in zato je tem bolj pomembno, da uvedemo davek na kerozin, mogoče um, ste videli, da se zbirajo že podpisi za to eh, in da vključimo lite iz in v EU v to. Um, tako da bomo um, zgled eh, na globalni ravni, kar zadeva naš, eh, in to bi bilo tudi v skladu z našo eh, zgodovinsko vlogo pri varstvu podnebja in okolja. Gospod Deli, želim na začetku povedati, da smo vedno rekli, da morajo vsi sektori prispevati k znižanju emisij CO2. Žal sem danes dobila občutek, da so sektori, ki ne bodo prispevali svojega deleža k zmanjšanju tiju CO2. -ja. Kot Evropska unija nikoli ne bomo sprejeli um, formulacijo, kjer bo kursija opredeljena kot edini tržni ukrep za zmanjšanje emisij, kot edini ukrep, kajti to spodkopava vsa naša dosedanja prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2, ker je to edina globalni sistem, to ne pomeni, da ne smemo tega spremeniti predvsem, če um, to ni v skladu z našimi cilji, ki smo jih določili, ko smo razpravljali o ETS schemi za, za letalstvo v Evropi. Um, lahko rečemo, da s uh, eh, korsijo IKO um, bomo naredili nek blag poskus za zmanjšanje emisij na globalni ravni, ampak samo, če bodo pravila zastavljena pravilno. Slišali smo veliko o izravnavah, malo pa o dvojnem računanju in zato želim videti, kakšno je stališče komisije, kajti izvajanje korsije v EU, eh, tudi za lete znotraj EU, to je treba videti v globalnem scenariju scenariju ne moremo imeti ukrepa, ki se predstavlja kot rešitev, eh, ko pa eh, ta ni v skladu s cilji, ki jih želimo doseči. Hvala, Veronik Filenoir za eh, Renew Europe. Hvala gospod predsednik, gospod generalni direktor, zmanjšanja emisij oglika je pomembna predvsem za zdravlje ljudi in tudi otrok. In um, zato ne smemo um, predvsem um, tu um, uničiti tega zaupanja ljudi in zato moramo izboljšati predvsem tudi preglednost teh pogajanj. Pomembno je, da Evropska komisija eh, v zelo kratkem roku s parlamentom deli dokumente, ki eh, se jih uporablja v teh pogajanjih in da nam posreduje te dokumente. Hvala. Ali je še kakšno vprašanje? kar zadeva izmenjavo dokumentov, vse skupine seveda podpirajo vsak ukrep, ki izboljša preglednost, transparentnost in um, okrepito izmenjavo dokumentov med vašim direktoratom in našim odborom. Torej, to bi bilo vsekakor dobrodošlo, kajti vsi um, vemo, da če ni transparentnosti, tudi ni jasnosti, potem je tudi več nerazumivanja in nesporazumov. Eh, prosim, da odgovorite na vprašanje v zvezi z obdavčitvijo s preglednostjo in tudi v zvezi s tem, kar je povedala gospa Dili. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za ta dodatna vprašanja. Dovolite eh, nekaj o razpoložljivosti dokumentov. Vsi dokumenti za generalno skupščino ICAO so javno dostopni na spletni strani ICAO, torej delovni dokumenti. In seveda, ko bo vsega, kolegi komisije sprejel stališča in dokumente in jih bo posredoval tudi vam. Še enkrat želim jasno se odzvati na to, kar ste povedali o ekskluzivnosti. Tako kot sem povedal že prej, v okviru tega, kar trenutno pač smem povedati, um, Eh, seveda sem vezan na določena pravila, ne morem eh, še nadalje komentirati eh, to. Glede vprašanja, ali glede vprašanja davkov in izključnosti, ekskluzivnosti, to vprašanje ekskluzivnosti se ne nanaša na možnost uporabe davka v EU. Torej, če eh, je takšna politična volja, potem bomo to lahko tudi storili in sicer na nediskriminatorni način. Vprašanje. Eh, da naj bi se premaknili tja k eh, ničelnim emisijam dobro. To je bilo seveda razumljeno, ampak po drugi strani je jasno, da vsi ukrepi, ki so na voljo danes, eh, ne bodo zadostovali in zato bo treba razviti tudi še nadaljne ukrepe v prihodnosti. Ponovno moram povedati, da trajnostna goriva v letalstvu igrajo pomembno blogo, um, ehm, glede um, potencijalne dosege ničelnih emisij. Brez, eh, teh, eh, trajnost, brez trajnostnega goriva, po našem mnenju, ne bo možno doseči cilja ničelnih emisij. Glede vprašanja dvojnega računanja, tudi tu. Potrebujemo pomoči, pomoč pogajalcev, pariškega sporazuma, gre za šesti člen pariškega sporazuma in potem bi lahko spodbudili IKAO, da to prav tako uporabi. Um, um, in stara pravila o izravnavanju imamo tudi že iz preteklosti in sicer ne samo za letalstvo. In strožja pravila bi lahko uporabili za to tudi za kursijo, če bi jih uporabili na drugih področjih in tudi tu moramo delovati nekako usporedno. Um, to je to, kar v tej fazi um, lahko prispevam k tej razpravi. Hvala lepa. Ali so še kakšna druga vprašanja? Strani koordinatorjev imamo še deset minut na razpolago. Ali želi kdo od koordinatorjev še kaj povedati. Peter Lize vas aj kot prav gotovo tudi. Gospoda Hololaja želim še malo bolj natančno vprašati. E, pravilno je citiral predsednico komisije in kako jo pravzaprav interpretira, če želimo biti podnebno neutralni 2050 in če obenem izpostavljate pomen korzije kot e, pomemben instrument. Želim povedati, korsija sploh ne bo zmanjšala emisij v letalskem prometu in tudi to, kar bo dodatnih emisij, se, izra, se bo izravnalo z zelo ohlapnimi ukrepi. Prišlo bo do zvišanja emisij in sicer do drastičnega zvišanja emisij. Če želimo postati podnebno neutralni, to ne pomeni, da na področju kemične industrije, jeklarstva, gospodinstvu moramo storiti še veliko, veliko več in ukrepe za Izuz, eh, da oduzamemo emisije iz ozračja. In zato vprašujem eh, generalnega direktorja, ali ne bi morali reči, da je kursija nekaj slabega iz političnih razlogov, je mogoče potrebno, da se nekako nadaljuje pri IKO, ampak bolj jasno bi morali povedati, da je to drastično eh, um, oddaljeno od tega, kar nam predsednica komisije predstavlja kot politično usmeritev. Ali želi iz, od SND še kdo kaj vprašati? Renew, zeleni. Želim. Yeah, nekaj eh, povdariti, predvsem pravno vprašanje. Kolega gospod Vilken je opozoril na to, ne moremo se vedno skrivati za pravili IKAO. Kaj ti imamo tudi pravno analizo, če bo to sprejeto, kaj to pomeni za Evropo? Vemo, eh, da imamo e EU ETS za domače lete, ampak eh, let med Francijo in Nemčijo je mednarodni let, pravi EKO, kao mi pravimo, da je to notranji let. Zato je to treba analizirati in potem imamo ustavljeno uro in mi pravimo, če je ne učinkovito, moramo storiti tudi še več, kar zadeva lete iz EU v trite države in obratno. Ali je to možno, če bo ta resolucija sprejeta? Eh, pri tej pravni analizi moramo biti bolj jasni in to eh, nima opraviti nič s tajnostjo, temveč vi morate biti enostavno jasni do Evropskega parlamenta, drugače ne moremo sprejeti svojih odločitev. Prosim, da se ne skrivate za ikaom, ko gre za ta vprašanja. Ali še kdo? Idi. Ja, from ID? No. no. <laughs> Only coordinators back, sorry. Uh... Samo koordinatorji dobijo sedaj besedo. EKR, er, želite? GUE? Ne, nihče drug nima vprašanj. Potem pa še odgovor gospoda Holeleja. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za ti dve dodatni, zelo zahtevni vprašanji. Oglična neutralnost do leta 2050, prvo vprašanje. Ambicije se večajo, to je jasno, in na to sem se prej tudi nanašal. To je bilo jasno sporočilo nove predsednice komisije. Ne bom rekel, da je kursija slaba. Ne bom, ni pa popolna, to je res. Leta 2016 uh, eh, smo se dogovorili glede kolsije, ampak to je potrebno še izvajati. V Evropi nikoli nismo mislili, da je kolsija edini ukrep, ki ga bomo sprejeli. Imamo še veliko drugih stvari in vedno smo govorili o košarici različnih ukrepov, v kateri je kolsija samo en element. Jasno je, da če želimo izpolniti ambicije, ki smo si jih zadali, potem mora ta košarica vključevati tudi druge ukrepe. Korsija bo dosegla določene rezultate, naprimer oglično neutralno rast, ki ste jo omenjali. Če pa Korsija ne bo sprejeta, če ne bomo imeli nobene globalne scheme, potem smo lahko mi v Evropi sicer popolni, ampak živeli bomo v zelo nepopolnem svetu globalno gledano. Komisarka je že večkrat povedala, da je globalna schema ključnega pomena, če želimo odgovoriti na te globalne izzive, s katerimi se soočamo. Prav zato je pomembno, da se kursija začne izvajati in da države, ki imajo velik potencial za rast, da so vključene v ta sistem in da jih pravila kursije zavezujejo, zato da bodo dejansko sledile tem zavezam. nobenih dvomov ni, da moramo nekako ukrepati v prihodnosti. Korsija in sistem ETS, kot sem povedal že prej, bosta oba doživela neprestane preglede in izboljšave. Gospod predsednik, omenjali ste analizo in to je nekaj, kar še poteka. Analiza se pripravlja v tem trenutku. Mislim, da ne obstaja problem, da oba sistema ne moreta sobivati istočasno, da ne moreta obstajati istočasno. Ne morem pa navajati kakšne specifične analize ali študije, ker je trenutno nimam pri sebi in ne želim, da bi me potem kasneje napačno citirali. Je pa to delo, ki ga mi opravljamo in eh, v skladu z direktivo o ETS bomo seveda sodelovali tudi z drugimi službami, komisije in bomo pravočasno izpolnili vse zaveze. Hvala. Najlepša hvala. Zaključili smo torej s to uh, točko. Predlagam, da vzamemo pet minut odmora, potem pa nadaljujemo. Colleagues. Oh, wow, wow that's loud. Okay. Uh, thank you very much. Spoštovani kolegi. Predsednik je moral žal na drug sestanek in zato bom jaz kot eden izmed podpredsednikov predsedoval nadaljevanju današnjega sestanka. Prosim, če se počasi umirite in posedete, da lahko nadaljujemo. Naslednja točka je izmenjava mnen s komisijo za DigiEnvi, kar se tiče rez rezultatov preverjanja ustreznosti zakonodaje na področju kemikali. Uredba Rič pa je tukaj izuzeta. Imeli bomo možnost za vprašanje in odgovore z dvema predstavnikoma komisije. Komisija dobi najprej 10 minut, da lahko spregovori. Pet minut ima na voljo vsak predstavnik eh, komisije, torej najprej dobi besedo gospod Petineli iz eh, DG Grow, potem pa gospod Sadavska z eh, DG Envi. Gospod Petineli, izvolite. You, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Evropska unija je začela pripravljati zakonodajo o kemikalijah pred 50 leti in od takrat naprej pripravljamo ukrepe na področju kemikalij, s katerimi zaželi, želimo zaščititi zdravje ljudi in okolje. Poleg tega želimo zagotoviti dobro delovanje notranjega trga. Trenutna zakonodaja pokriva kemikalije v industriji, v uporabniških izdelkih, pesticidih, gnojilih, odpadkih in vodi spremljamo kemikalije od proizvodnje do uporabe in tudi do eh, tega, ko se jih odvrže. Preverjanje ustreznosti odgovarja na te vprašanja, kaj je Evropska unija dosegla na področju kemikalij, kako lahko storimo še več v različnih zakonodajnih aktih, ki eh, obravnavajo kemikalije in kako lahko te zakonodajni akti bolje sodelujejo in kakšne so prednosti ter slabosti naše zakonodaje. Pregledali smo vse korake sprejemanja zakonodaje, od identifikacije kemikalij do sklepih o kemikalijah in eh, upravljanjem z njimi. Pregledali smo tudi izvajanje teh pravil na ravni držav članic. Izključili pa smo eh, zakonodajo Rič, ki je bila objavljena lani. Gre za uh, sklop vseh zakonov na področju kemikalij. Preverjanje ustreznosti je ugotovilo, da je nasplošno evropska zakonodaja na področju kemikalij zadostna za upravljanje z tveganji različnih kemikalij, odraža 50 let dela na tem področju in uh, naše trdo delo na tem področju. Dodana vrednost upravljanja kemikalij na ravni Evropske unije je visoka. Naše sprejemanje odločitev je vir navdiha za mnoge tretje države. Sprejemanje odločitev na ravni Evropske unije, harmonizacija skupnih standardov in tako naprej zagotavljajo visoko zaščito človekovega zdravja in okolja v vsej Evropski uniji. To pa je okrepilo tudi naš notranji trg in izboljšalo splošno učinkovitost, namreč eh, skupaj si izmenjujemo znanje in zmogljivosti. Ugotovili pa smo, da obstaja še nekaj možnosti za izboljšave, predvsem, ko gre za to, katere zmogljivosti so na voljo in kako se de zakonodaja dejansko izvaja. Kar se tiče različnih členov, vidimo, da javni organi včasih eh, imajo težave pri zagotavljanju enakovredne konkurenčnosti med evropskimi podjetji in podjetji iz tretje tretjih držav. Problem je spletna prodaja, namreč veliko izdelkov prihaja iz tretjih držav, ki se prodajajo preko spleta. In države članice ne morejo zagotoviti, da eh, takšna spletna prodaja izdelkov, ki prihajajo iz tretjih držav, ne vključuje škodljivih kemikalij. Dokumentacija pri teh izdelkih pogosto celo manjka spoštovanje pravil je odvisno od tega, ali gospodarski operaterji pravilno razumejo in ali se držijo te zakonodaje. Jasna pravila omogočajo večjo skladnost. To je še posebej pomembno za manjše gospodarske operaterje, ki imajo več težav na tem področju, ker pač nimajo dovolj virov za zagotavljanje skladnosti. Še vedno obstaja nekaj eh, pomankljivosti pri ocenah tveganja. ocenjevanje nevarnih kemikalij poteka namreč v skupinah, ne pa individualno. Evropska podjetja se srečujejo z določenimi izzivi zaradi globalizacije in zaradi tega, ker se vse več kemikalij proizvaja izven Evropske unije. Poleg tega prihaja tudi do velikih tehnoloških sprememb, kot je naprimer digitalizacija in vse več podarka na trajnosti. Ta politični kontekst bo eh, predstavljal težavo za vodilni položaj Evropske unije na tem področju. Seveda pa se lahko zanašamo na visokotehnološki razvoj evropske kemijske industrije in našo eh, dobro usposobljeno delovno silo. Naš notranji trg je eden največjih trgov na svetu, ki ščiti naše potrošnike in jim omogoča, da se informirano odločajo o uporabi izdelkov naši državljani imajo veliko zaupanje v varnost izdel, kemičnih izdelkov kot drugot. Za pametnimi tehnologijami pa lahko še naprej sprejemamo primerne odločitve, izboljšamo naše sporočanje informacij potrošnikom in gospodarskim operaterjem po celotni vrednostni verigi. Poleg tega lahko na tak način tudi izboljšamo spoštovanje pravil in eh, izdanje potrebnih sankcij. Tako sedaj pa bi dal besedo kolegu. Hvala lepa. Kar se tiče zaščite zdravja in okolja, je evropska zakonodaja dosegla veliko pomembnih rezultatov. Izpostavljenost naših državljanov in okolja težkim kovinam, azbestu in eh, polikloriniranim bifenilom ter benzenu se je močno zmanjšala. Istočasno pa je nekaj zaskrbljujočih trendov, ki rastejo. Zmanjšuje se eh, število eh, insektov, poleg tega imamo težave z moško plodnostjo, veča se tudi pojavnost določenih vrst raka in nevroloških bolezni. Gre za trende, ki imajo veliko razlogov in kemikalije seveda prispevajo k tem negativnim posledicam, takšni so sumi. Jasno je torej, kaj so glavni politični izzivi. Najprej konsistentnost regulatornih eh, ukrepov. To je ključno, če želimo zagotoviti primerno stopnjo zaščite, še posebej za ranljive skupine. Pomankanje horizontalnega pristopa lahko namreč privede do tega, da imamo neenako zaščito za ranljive skupine, V tem trenutku imamo ciljno usmerjeno preverjanje ustreznosti na določenih področjih, kjer želimo odkriti odstopanja. Identificirati moramo nova tveganja, eh, ki se pojavljajo, to zahteva večjo mero naše pozornosti. Evropski sistem zgodnega opozarjanja nam lahko pomaga eh, pri tem, da hitro opredelimo takšne nova, takšne nova tveganja. Trenutno stanje našega znanja o tveganih snoveh ki lahko škodijo zdravju in okolju, je potrebno izboljšati. Potrebujemo več informacij o kemikalijah in o njihovih posledicah. Potrebujemo boljše, boljše informacije in boljše možnosti za sledenje nevarnim kemikalijam v proizvodih. In še zadnji ukrep. V tem trenutku ni dokazov za to, da bi trenutna zakonodaja izboljšala nadomestitev nevarnih kemikalij v proizvodih, Podpreti moramo torej zeleno kemijsko industrijo, tako da se to področje izboljša v prihodnosti. Kot je povedal kolega Petineli, je evropska zakonodaja verjetno najbolj ambiciozna na celem svetu. Zagotavlja namreč visoko stopnjo zaščite tako za državljane, kot tudi za okolje in na njo moramo biti ponosni. Ostaja pa še nekaj tvegan, ki so povezana z globalnim kontekstom. Junija je komisija organizirala konferenco na visoki ravni, zato da razpravljamo o prihodnosti kemijske industrije in uh, razmišljali smo tudi o preverjanju ustrednosti različne kemijske zakonodaje, vključno z uredbo REACH. Pridobili smo veliko mnen, ki bodo pomagala pri oblikovanju prihodnosti kemijske po politike. Komisija si želi pripraviti ukrepe za nevarne komikalije in endokrine motilce v času naslednje komisije. Sedaj ima komisija priložnost, da si eh, oblikuje dobre cilje in ambicije za svoje delo v začetku mandata. Hvala. Okay, thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Trije poslanci so se javili k besedi. No, v bistvu veliko več. Eh, Petr Liza, najprej izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala komisiji. Uredba Rič in njeno dobro izvajanje je seveda zelo pomembno, zato da zaščitimo naše državljane pred nevarnimi kemikalijami. Še enkrat bi izpostavil, da je zelo pomembno to, da Evropska unija poskrbi za to. Tega ne smemo upravljati na nacionalni ravni. Kemijska industrija ni bila navdušena nad uvedbo uredbe REACH, tega se gotovo spomnimo. Ampak, če sedaj govorimo s predstavniki kemijske industrije, nam vsi povedo, da je najpomembnejše glede Brexita to, da bo uredba REACH še naprej veljala v Združenem kraljestvu. Če bodo imeli oni namreč drug sistem, bo to privedlo do veliko birokratskih ovir, in dodatnih postopkov. Torej, okoljska zakonodaja je izjemno pomembna na notranjem trgu, tukaj potrebujemo enotna pravila. Komisija je sedaj omenila in mislim, da je zelo pomembno to, da nismo absolutistični pri našem pogledu na to področje. Razmišljati moramo o celotnih vplivih in v primeru, da se neka snov uporabi v postopku izdelave nekega proizvoda, to še ne pomeni, da ta predstavlja nevarnost za človekovo zdravje in ga je potrebno takoj prepovedati. Podal bi dva primera, s katerima sem se intenzivno ukvarjal. Komisija je namreč že povedala, da obstajajo tukaj težave. Najprej krom. O tem smo namreč tudi glasovali v parlamentu. Mnogi poslanci v parlamentu želijo prepovedati določeno spojino s kromom, ampak ta ne predstavlja nobene težave za uporabnika. Težava nastane samo, če je pri proizvodnji ni pravilna uporaba. Problem pa je tudi pri napačno uporabljeni snovi v izdelkih, ki prihajajo iz tretjih držav. Pravila v tretjih državah so namreč pogosto zelo slaba drugi problem pa je vprašanje mikroplastike. Če bi sedaj rekli, da je potrebno prepovedati vse izdelke, ki vključujejo mikroplastiko, bi lahko to močno eh, negativno vplivalo na naše izdelke. Naj podam primer umetne trave. Alternative umetni travi so lahko mo, zelo nevarne za športnike, vodijo tudi do veliko pos, različnih poškodb, v določenih primerjih bi nekatere vrste športa popolnoma onemogočili na tak način, če bi prepovedali misto, mikroplastiko. Seveda moramo iskati alternative in vlagati v inovacije na tem področju. Komisijo zato prosim, da tukaj torej ne uh, prepoveduje določenih snovi celovito, ampak da si ogleda posamezne primere. Razmisliti moramo o tem, kakšno je tveganje za uporabnike, ko uporabljajo nek izdelek. To je zapisano tudi v uredbi Rič in temu moramo slediti tudi v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Hazekamp. Hvala lepa, gospod predsednik, in eh, hvala Evropski komisiji eh, za ta uvod. Posodobitev zakonodaje glede kemikalij je nujno potrebna. Potrebujemo okvir, ki bo povezujoč, ki bo povezoval celotno zakonodajo. Če je neka snov škodljiva za otroke, mora biti prepovedana za uporabo v igračah potrebujemo preventivo, nadomeščanje nevarnih snovi in transparentnost. Prepovedati moramo neko snov in tudi vse možne eh, kombinacije s to snovjo. Namreč nesprejemljivo je, koliko, eh, koliko rakavih obolenj imamo na ta račun letno. Bolj ambiciozno in bolj nujno moramo pristopiti k temu vprašanju. Mi pa si želimo. Uh, da bi bili enako ambiciozni tudi pri izdelkih za živali, kot predstavnica stranke za živali, se mi zdi to pomembno. Že sedaj se pripravljajo analize tveganja, ampak eh, mislim, da ne zadostno. Ukrepati moramo hitro, Prepovedati moramo določeno snov v celotni vrednostni verigi in na tak način ne bo prišla v končne izdelke. Če zaključim, sodelovati moramo z neodvisnimi eh, strokovnjaki, ne pa z strokovnjaki, ki zastopajo industrijo. V tem trenutku ni dovolj ravnovesja pri pripravljanju politik. To moramo spremeniti. Hvala lepa. Uh, well. uh... Najlepša hvala. Gospa Šaldemoza, izvolite. Najlepša hvala, da ste to temo umestili na dnevni red. Namreč eh, izjemno pomembno je, da razpravljamo o kemijski zakonodaji. Kot smo že slišali, je zelo pomembno, da bo zakonodaja na tem področju boljša in bolj stroga. Hitreje se moramo odzivati na probleme. Odzivati se moramo na posamično snov, ki je problematična. V tem trenutku obstaja tveganje, da nekatere države članice prepovejo specifično snov, potem pa ta ni harmonizirana. Danska vlada je se je naprimer odločila, da bo prepovedala uporabo flora v peki papirju. Vemo namreč, da obstajajo določene snovi, ki se lahko prenesejo na hrano, ko se ta peče na papirju. Ukrepati moramo torej hitro in če Evropska unija ne bo hitro ukrepala, bodo države članice morale ukrepati same. Prav zato mislim, da potrebujemo hitri postopek za prepoved določenih snovi. Obstajajo študije, ki kažejo na to, da neka snov škodi človekovemu zdravju in v tem primeru moramo ukrepati takoj, ne čez pet let, ne čez deset let, takoj. Zagotoviti moramo to, da eh, se kot Evropa hitreje odzovemo, ne pa da samo neke države članice prepovejo določeno snov, to namreč povzroča težave na notranjem trgu. Odlično je, da imamo najboljšo zaščito za potrošnike na celotnem svetu, ampak to ni dovolj obstaja še veliko prostora za izboljšave in eh, smiselno bi bilo, da to vključimo v nadaljni program komisije. Potrebujemo novi pristop k kemikalijam, tako da se bomo lahko hitreje odzvali, ko opazimo, da je neka snov nevarna. Še posebej, če gre za snovi, ki prihajajo v stik z ljudmi, ki jih ljudje vsakodnevno uporabljajo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ruiz. Merci, monsieur le Président. Euh, nous disposons... Gospod predsedujoči, hvala. Kar zadeva kemijske proizvode, imamo zelo ambiciozno politiko, to je jasno, s tem se strinjamo tudi mi, kakor je povedala komisija in na to smo lahko ponosni. Ampak z prejšnjo komisijo smo imeli kar nekaj žgočih tem, naprimer endokrini motilci. Komisija je povedala, da ocena trenutno poteka. Pomislimo na to, kaj se je zgodilo z glifosatom in z zakonodajo o pesticidih. Mi smo imeli poseben odbor v ta namen. Danes sem samo zastopnica svojega kolega tukaj, Žal je odsoten in želi posredovati vprašanja komisiji. Različne študije kažejo na to, da določene snovi, vključeno z določenimi plastičnimi snovi, ko pridejo v stik z ljudmi, povzročajo zdravstvene težave. Zanima me, kdaj bo komisija torej pripravila celovito in ambicionirano eh, zakonodajo, ki bo omogočala to, da se primerno odzovemo na takšne težave. Kolega pravi, da je slišal, da bo leta 2020 objavljen nov predlog zakonodaje tukaj. Ali lahko to potrdite? Komisija je opazila, da je največja ovira pri doseganju eh, kemijske zakonodaje, naprimer na področju eh, igrač, to, da imajo države članice različno zakonodajo in zaradi tega ni primerne zaščite za otroke. Kako bo komisija odpravila te težave? In še zadnje vprašanje. Preverjanje ustreznosti kaže na to, da kljub temu, da je naša zakonodaja robustna, nismo uspeli nadomestiti nevarnih kemikalij z drugimi. Približno 60 odstotkov vseh kemikalij, ki so proizvedene, so, je takšnih, da so nevarne za okolje. 40 odstotkov pa jih je nevarnih za zdravje. Gre za snovi, ki se potem primešajo v različne izdelke in povzročijo mnoge prezgodnje smrti in obolenja. Zanima me, kaj je komisija storila za to, da bi spremenila te trende. Najlepša hvala. hvala. Ponavadi imamo veliko različnih vprašanj in potem eh, se komisija odzove. Danes je seznam relativno kratek, trije poslanci so še prosili za besedo. Ampak vseeno gre za zelo podrobno vprašanje in želel bi zagotoviti, da komisija res odgovori na vsa vprašanja. Časa imamo dovolj, tako da predlagam, da damo besedo komisiji potem, kasneje pa se lahko še javite, če želite. Beseda dobi sedaj gospa Pavlos. Najlepša hvala. Hvala za delo, ki ste ga opravili pri tem preverjanju ustreznosti. Veliko dobrega pregleda ste tukaj opravili, strokovno znanje ste uporabili pri tem pregledu. Sama sem prebrala ta dokument in eh, moj zaključek je naslednji. Potrebujemo več informacij o nevarnih kemikalijah in endokrinih motilcih, ki škodujejo zdravju in biotski raznolikosti. Torej, uporabljamo primerna načela, ampak ne dovolj dosledno. Nevarne snovi so prisotne v vsakodnevnih proizvodih in to je problematično. Pesticidi so še vedno na trgu, namreč države članice so presegle roke znotraj katerih naj bi se to odpravilo. Tukaj obstaja še veliko težav glede kombiniranja različnih kemikalij, glede tega, kako zaščititi ranljive skupine prebivalstva in tako naprej. Presenečajo me torej ti zaključki in akcijski načrti, o katerih ste govorili. Nisem namreč našla nobenih zaključkov glede tega, da bi imeli tukaj nekakšno trajnostno zakonodajo glede kemikalij s katerimi bi zaščitili tudi naravne vire, ti so podlaga za naše preživetje. Zdi se mi, da se vas manj skrbi za te naravne vire kot za eh, enotni trg. Jasno je tudi, da imamo pomankanje glede znanstvenih eh, dokazov, glede strokovnega znanja. Komisija bi morala tukaj predstaviti strategijo leta 2018, če se pravilno spomnim, in zanima me, kdaj lahko pričakujemo te podatke. Prosim tudi, če lahko poveste več eh, o strategiji glede ničelnih emisij. Gospa von der Leyen je to napovedala in pripričana sem, da imate za to kakšen načrt. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Novak. Hvala za besedo. Pogovarjala sem se z ljudmi, ki delajo v kmetijstvu in pravijo, da so zadovoljni z ureditvijo, da je bilo na tem področju uporabe eh, fitofarmacevskih sredstev veliko narejenega, veliko izobraževanj, eh, dobre klasifikacije eh, in sledljivost manjka pa oziroma obstajajo pa tudi pomanjkljivosti, in sicer na področju shranjevanja odpadkov. E, tukaj ni enotne klasifikacije oziroma se uporabljajo tudi različna merila. Enkrat se uporabljajo na primer kilogrami, enkrat tone, enkrat metri, enkrat kubični metri in podobno, litri, e, seveda za iste stvari. Zato sprašujem komisijo, ali predvidevate eh, kakšne nove predpise ali ukrepe tudi na področju shranjevanja oziroma ravnanja z odpadki in bolj enotno klasifikacijo. Thank you. Last this round, Jutta, Jutta Land. Najlepša hvala, sedaj pa še Jutta, izvolite. And, uh, thank you to the commission. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala tudi komisiji. Nekaj vprašanj imam za vas. Mislim, da je bila kolegica zelo nežna, eh, ko je pripravila svoj prispevek, jaz pa bom bolj stroga. Namreč zelo razočarana sem nad eh, tem preverjanjem ustreznosti. Če si ogledam ta dokument, dobim vtis, da vse odlično deluje. Dobro, obstaja tu in tam kak problem, ampak nasplošno gledano je naša zakonodaja tukaj zelo dobra. Komisija pravi, da je zakonodaja na področju kemikalij ustrezna, zagotavlja visoko stopnjo zaščite za ljudi in okolje in tako naprej. Ampak bodimo iskreni, situacija ni takšna. V Evropi je vse več resnih bolezni in jasno je, da obstaja povezava s kemikalijami. Moje vprašanje je zato zelo preprosto in upam, da ga boste odgovorili. Če vse tako dobro deluje, me zanima, kako pojasnjuje komisija dejstvo, da se veča število obolenj pri boleznih, ki so povezane z nevarnimi kemikalijami. Endokrini motilci jasno vplivajo na naše zdravje. In prav zato imam tudi drugo vprašanje. Zakaj komisija ne ukrepa, zato da bi povečala zaščito pred endokrinimi motilci? tako da bi bili pokriti vsi sektori naše družbe. Govorimo o plastiki, tekstilu, pitni vodi, kozmetiki, tekstilu in tako naprej. Vsi vemo, da ljudje niso zaščiteni, da ti endokrini motilci negativno vplivajo na njihovo zdravje. Potrebujemo odgovore. Pa še vprašanje glede skladnosti. Nemški federalni institut eh, glede ocen tvegan in Nemška okoljska agencija sta pripravili študijo, glede visokega, glede velike količine kemikalij proizvedenih v Evropski uniji ali uvoženih v Evropsko unijo, ki kršijo pravila za varnost kemikalij. Le 31 odstotkov teh kemikalij je bilo skladnih z zakonodajo, ostale, vsa ostala kemikalije pa niso bile. Gre za kemikalije, ki. Eh, so kancerogene, mutagene, ki škodijo otrokom ali pa plodnosti. Zato me zanima, zakaj Evropska komisija še naprej izdaja odobritve za te kemikalije, če ni primernih dokumentov in odobritev za njih. Skupina S in D se sprašuje, kdaj bo Evropska komisija pripravila evropsko strategijo za netoksično okolje. Namreč naši državljani imajo pravil, pravico, da niso izpostavljeni nevarnim snovem. Veliko je lepih besed, sedaj pa moramo preiti od besed k dejanjem. Zagotoviti moramo zaščito naših državljanov in tudi okolja. Hvala lepa. Um. Hvala. Veliko podrobnih vprašanj je bilo in eh, zagotoviti želim da dobite vsi dober in pravilen odgovor. Pogosto se namreč zgodi, da dobimo veliko podrobnih vprašanj, potem pa ima komisija na voljo premalo časa, da bi odgovorila. No, sedaj bi dal besedo komisiji, da lahko odgovori na ta vprašanja. Potem pa bom v naslednjem krogu dal besedo drugim kolegom, da lahko zastavijo vprašanje. Če ima kdo občutek, da njegovo vprašanje ni bilo odgovorjeno, pa lahko ponovno dvignete roko in še enkrat prosite za odgovor, ter tako komisijo spomnite na vaše vprašanje. Kolega iz komisije imate na voljo 10 minut za to, da odgovorite na ta vprašanja. Je v to zadosti? Potem pa bodo besedo dobili ponovno poslanci. Izvolite. Yes, Hvala. Zdaj pa kar zadeva vprašanje gospoda Lizeja. To je v bistvu namen uredbe REACH. REACH naj bi vključeval vse vidike. Imamo dva odbora. Odbor za ocenjevanje tvegan in odbor za ocenjevanje sociološko ali socialno-ekonomskega učinka. Na osnovi tega komisija potem sprejme odločitev na osnovi vseh teh podatkov. Ekonomski in družbeni vidiki so upoštevani in mi seveda poskušamo vedno najti najboljše ravnotežje. Najboljše ravnotežje pa je včasih tudi subjektivna tema, kaj te najboljše ravnotežje je včasih sprejemljivo za nekatere, za druge pa ne. In kar zadeva kromate. Tukaj lahko vidimo, da obstajajo različna mnenja, tudi v parlamentu. Izvrševanje. Izvrševanje je seveda izziv, kajti uredba je kompleksna in akteri so različni. Imamo velika podjetja in MSP-je izvrševanje pa pade na pleča držav članic. One so odgovorne torej za to, da spremljajo izvrševanje. Vprašanje je, kako bi naredili pravila bolj jasna in preprosta. Izogibamo se podvajanju in pomagamo pri zmanjšanju birokracije. Naprimer, če eh, ima podjetje kakšno zamisel o tem, kako bi lahko bolje pripravili zakonodajo, potem prisluhnemo tudi njim. Novo izvoljena predsednica komisije je dejala, da se bo posvetila strogemu izvrševanju, poskrbeti želi za enake možnosti za vse in prav tako bo nastopila proti tistim, ki se vedejo dampinško. Zato bomo morali zdaj upoštevati tudi te politične smernice. Nova komisija je še v pripravi, kakor veste. Zato zaenkrat podrobnih informacij ni, preprosto zato, ker informacij še nismo pripravili niti na interni ravni. Ampak novo izvoljena predsednica je že dala svoje zaveze. Kar zadeva materijale namenjene stiku s hrano, nekaj dela smo že opravili, pripravili smo tudi ocenjevalno študijo, ki še poteka. Na podlagi te ocene pa bomo preučili, kako bi lahko to vprašanje rešili koherentno, zato da bodo potrošniki še bolj zaščiteni. Ampak, kar zadeva materijale za stik s hrano, lahko povem, da že imamo uredbo, ki zagotavlja visoko raven zaščite. Seveda, lahko bi bili še boljši in zato tudi izvajamo oceno, ampak povedati želim, da ne začenjamo iz nič. Prav tako poteka poglobljena zunanja študija v zvezi s tem, ki bo kmalo finalizirana. Ko bo zaključena, jo bomo tudi objavili. Kar zadeva skladnost in to nemško študijo, ki se pojavlja v medijih, da to seveda skrbi tudi nas in to je povezano tudi z razpoložljivostjo sredstev. Zelo veliko dosjejev je bilo namreč uloženih in Evropska agencija za kemikalije mora delati, mora imati vzorce, vendar pa rezultate te zunanje študije tudi jemljemo zelo resno agencija pripravlja akcijski načrt v zvezi s tem in čim prej bomo začeli z prizadevanji, da bi izboljšali oceno in delo na dosjejih, ki so bili uloženi agenciji. Zdaj pa predajam besedo svojemu kolegi. Hvala, Karlo. Kar zadeva preizkuse na živalih, mislim, da je Evropska unija zavezana k temu, da bi zmanjšali preizkuse na živalih. Do tega še prihaja, zato ker vedno nimamo ustreznih alternativnih metod. Vendar metode se izboljšujejo in preizkusi na živalih v splošnem se zmanjšujejo, vedno manj jih je. O tem bomo lahko govorili v prihodnih mesecih, ko bomo govorili o direktivi o laboratorijskih živalih. Videli bomo, kakšni bodo izzivi na tem področju. Kar se deva vprašanje, zakaj komisija in Evropska unija ne ukrepata hitreje, podali ste dober primer in to smo ugotovili tudi v okviru preverjanja ustreznosti. Res bi lahko bili bolj učinkoviti. Včasih res traja zelo dolgo, da pridemo do končnega sklepa, preprosto zato, ker je treba vprašanje analizirati, analizirati z več vidikov, naprimer z ekonomskega vidika, družbenega vidika in zberemo veliko podatkov, preden ukrepamo. To je tudi pač boljše pripravljanje zakonodaje. Vendar pri preverjanju ustreznosti smo ugotovili, da bi bilo dobro, če bi postopali v smislu skupin snovi, ne pa po posameznih snoveh. Naprimer, te eh, snovi, ki vključujejo flor. Pri pristopu združevanja bi lahko postopali hitreje in ceneje, zato bi bili tudi bolj učinkoviti. Kar zadeva zamenjavo ali nadomestila, komisija ima tukaj podobno ugotovitev kot v okviru ocene REACH. Namreč številke padajo, vendar to bi nas lahko nekoliko zavedlo. Morda se res zdi, da je veliko nevarnih kemikalij na trgu, ampak to zato, ker smo jih zelo veliko označili za nevarne. Analizirali smo jih in pojavilo se je soglasje, da so pač to nevarne snovi in takoj, ko jih tako označimo, začnejo za nje veljati določena merila glede obladovanja tveganja. Takšen je proces, tako je zastavljena zakonodaja na področju kemikalij in seveda namen je, da bi zmanjšali izpostavljenost nevarnim kemikalijam. Potem pa še vprašanje, zakaj ne ukrepate, če ste v okviru preverjanja ustreznosti odkrili toliko napak in pomankljivosti. No, namen tega preverjanja je bil preveriti več kot 40 različnih vrst zakonodaje in ugotoviti, kakšna so odprta vprašanja. Zdaj vemo, kakšna so ta vprašanja, ampak namen preverjanja ustreznosti ni ukrepati, ampak samo pogledati, kakšno je stanje. Ukrepi bodo opredeljen je v naslednji fazi, to bo storila naslednja komisija. Tudi mi nestrpno pričakujemo, da vidimo, kakšen bo program naslednje komisije, kakšne zamisli bodo imeli komisarji in komisarke. In zato je tudi Karlo povedal, da zaenkrat ne moremo povedati več, zato ker je treba počakati na novo komisijo. Kar zadeva strategijo za netoksično okolje, To je zahteva v okviru sedmega okoljskega programa. Ta program mimo grede še vedno velja do naslednjega leta, zato imamo še nekaj časa. Ampak problem pri tej strategiji je, da je bila strategija zasnovana za štiri vprašanja: nanomaterjale, endokrine motilce in nevarne mešanice. In delo v zvezi s tem teče na vsakem področju, vendar, kako lahko vidite, iz preverjanja ustreznosti, ali če ste si pogledali pregled zakonodaje REACH in če ste si pogledali druga poročila, ki so na voljo, lahko vidite, da je odprtih vprašanj veliko več od samo teh štirih. Zato bomo najverjetneje morali zadeve zastaviti nekoliko širše, kot je predvidela strategija za netoksična okolja. Ampak O tem bo odločala nova komisija. Gospa von der Leyen je označila in povedala, da bo tukaj prišlo do določenih strategij, ampak moramo še počakati, da vidimo, kaj to bo. Karlo je omenil tudi skladnost z zakonodajo REACH in omenil je snovi, ki niso skladne z zakonodajo. Res je, akcijski načrt že imamo imamo tudi dogovor o nadaljevanju dela z Evropsko agencijo za kemikalije in v zakonodaji REACH že pripravljamo priloge, za katere bomo okrepili preverjanja. To pomeni, da bo nadzora več, prav tako bomo javno in jasno pravno določili, do kdaj morajo podjetja posodobiti svoje dosjeje dosije, v katerih popišejo kemikalije, ki jih dajajo na trg. To bo izboljšalo skladnost z REACH in to bo izboljšalo tudi zaščito državljanov in okolja. Hvala. Hvala. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Mislim, da ste podali kar nekaj odgovorov. Ti odgovori so bili relativno poglobljeni za tako kratek čas, ki ste ga imeli na voljo. Vem pa, da bi se nekateri kolegice in kolegi želeli oglasiti še enkrat. V naslednjem krogu imamo dva govornika. Če pa želi še kdo postaviti dodatno vprašanje, seveda lahko. Najprej pa gospod Dali. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz zadeve vidim drugače, kajti vem, da nastajajo nove oblike industrijskega sodelovanja na področju kemikalij in da se pojavljajo nove industrijske strukture, vendar še vedno nimamo ustreznih politik, ki bi spodbujale strukturne spremembe na tem področju in ki bi upoštevale izzive na področju okolja in družbe. Potrebujemo kemično industrijo, ki bo gonilo smotrne rabe virov, ki bo prispevala k razogličenju, naprimer tudi z pomočjo nanotehnologije ali skladiščenja CO2. Zanima me, kaj komisija meni, kako bi lahko postopali v prihodnosti, kako bi lahko zakonodaja dejansko prispevala k temu, da bi imeli novo zavezništvo med kemikalijami, kmetijstvom in odpadki zato da bi imeli nove priložnosti v okviru zelenega gospodarstva, ampak tudi, da bi koncept krožnega gospodarstva postal realnost. Prizadevamo si za to in mislim, da lahko tukaj zakonodaja res veliko prispeva in poskrbimo lahko, da bo krožno gospodarstvo dejansko upoštevalo kemično industrijo. To bi koristilo vsem državljanom v EU. Hvala. Hvala. Gospa Rivazi, izvolite. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Jaz imam kar nekaj vprašanj. Bila sem v odboru za pesticide v prejšnjem mandatu in govorili smo o oceni tvegan v zvezi z kemičnimi snovmi. Nekaj me je zelo presenetilo letos poleti, namreč EFSA, naša agencija za varnost prehrane, je podala predlog v zvezi z oceno tvegan za pesticide namenjene uporabi za čebele. Govorili so o kronični toksičnosti, torej toksičnost na daljši čas na zarodke in čebele. Komisija je sodelovala pri tem, podali ste bolj blag predlog. In mislim, da tukaj res govorimo o kemičnih snoveh. Če bomo s tem nadaljevali, če bomo še naprej tako blagi, potem bomo kmalo ostali brez čebel, kar zadeva endokrine motilce. V Franciji je služba Ministrstva za zdravje opravila analizo in ugotovili so, da je šest teh motilcev zelo prisotnih v prebivalstvu. Očitno je, da zakonodaja ne deluje. Vemo, da imajo ti motilci posledice na zdravje in vsi so prizadeti. Povsod se pojavljajo, tudi v prehrani. In jasno je, da nismo dovolj strogi, da bi prepovedali uporabo teh snovi. Zdaj pa še nekaj. Lepo bi bilo, če bi tukaj izboljšali zakonodajo, namreč potrošno blago. Naprimer, plenice. Ne moremo prisiliti podjetij, da povedo, kaj je v teh plenicah. Zdaj pa smo ugotovili s pomočjo zunanjih organizacij, da so not v teh plenicah motilci in tudi druge nevarne snovi kar zadeva plenice ali vložke, tukaj moramo biti previdni, zato ker zaenkrat zakonodaja ne določa obveznosti do označevanja. In nanodelci. Nanodelci so zdaj povsod. V prehrani so, v zdravilih, v cepivih, povsod. In v tem ne vemo dovolj. Komisija bi morala reči, da je treba pripraviti zakonodajo v zvezi s tem. neke vrste reč nano. Dejali ste, da ste izboljšali reč, ampak pogledajte, v odboru PEST smo ugotovili, da reč omogoča registracijo na preprost način. Mogoče je bilo dati izdelek ali kemikalijo na trg, tudi če še dosje ni bil zaključen. Jasno je, da mora biti tako, da se kemični proizvod ne more znajti na trgu, če dosje ni zaključen. Veliko je napak v sistemu, preveč ste laksistični in preveliki pajdaši ste z industrijo. Mislim, da je treba ukrepati v odboru, v parlamentu, nismo dovolj strogi, ko je enkrat to v okolju, je prizadet vsak in umiramo počasi zaradi tega, ker nas čaka mm, epidemija raka. Hvala. Hvala. Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči, gospa Trile Lenoir. To je zelo pomembna tema. Hvala, hvala tudi komisiji, da ste tukaj, hvala za vaše razlage. Najprej provokativna izjava. Dejali ste, da ste zaskrbljeni zaradi tega, ker se industrija upira in da imajo nekatere države članice svoje vrstvene pristope ko govorite o straneh, ki pri tem sodelujejo, govorite o industriji, o, vladi in tako, o vladah in tako naprej. Ampak obstaja kategorija, ki lahko pritisne na industrijo in na vlade, to so potrošniki. Peter Lize je lepo povedal, da bi lahko zakonodaja bila zastavljena binarno, prepoved, dovoljenje, lahko pa bi vključevala obveščanje potrošnikov, ki so najbolj pomembni. Pa tudi zveze potrošnikov prosijo za to, da bi imeli sistem označevanja. Naprimer, model Nutri-Score, kot ga poznamo. Tako bi lahko imeli obveščeno publiko, ki bi se potem lahko ustrezno odločila o izdelkih, ki jih uporablja. Moje vprašanje je naslednje. Zanima me, ali so zveze potrošnikov dovolj povezane s tem postopkom, da lahko ustrezno sodelujejo v tem, in zanima me, ali bi lahko na dolgi rok predvideli ustrezen sistem obveščanja potrošnikov z neko etiketo ali označbo, da bodo vedeli, kakšne izdelke uporabljajo. Hvala. Trije so zastavili vprašanje v prejšnjem krogu. Lepo prosim, da poskusite biti čim krajši, zato da bodo kolegice in kolegi iz eh, komisije imeli dovolj časa za odgovor. Hvala, Kristel. Hvala, kratka bom. Vprašala sem, kaj je z pospešenim postopkom pri nevarnih snoveh. Zanima me, ali boste predlagali te pospešene postopke v primeru, da se odkrijejo posamezne nevarne snovi. To bi bilo korisno, kaj te drugače se lahko pojavijo težave pri celi vrsti zakonodaje. In drugič, ne vem, ali sem prav slišala, boste ali ne boste ustavili dansko vlado pri tem, da želijo prepovedati določene snovi pri uporabi materijalov za stik z hrano. Gre za določene fluoride in eh, Evropska unija, po mojem mnenju, tukaj ne ukrepa dovolj hitro. Hvala. Gospa Pavlos, hvala. Ustrajati moram pri strategiji netoksičnega okolja. To je bilo opredeljeno v sedmem okvirnem programu kot pravna zahteva. Vi pa zdaj to prelagate. Ne vem, kako bomo s prelaganjem kaj dosegli. Kaj ti želimo, da bi pomagali ljudem in biotski raznovrstnosti. Prav tako smo imeli poglobljen pogovor o riču. O tem sicer ne govorimo danes, ampak vedno zahtevam ukrepe, ne pa bomo videli, kaj bo storila naslednja komisija. Ne, štiri leta ste razmišljali o vseh teh zadevah, o medsebojnem delovanju endokrinih motilcev in tako naprej, pa še vedno nimate niti enega predloga ukrepov. Ne vem, kako naj to povem, ne da bi bila nesramna, ampak pričakujem, da bo komisija opravila svoje delo. Hvala lepa, to je bil pa res zgled uljudnosti. Gospa Hazekamp. Um. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se komisiji za vse odgovore, ampak eh, ni bilo zadosti. Rada bi dodala nekaj glede eh, kromatskih spojin. Tudi v Evropskem parlamentu smo mnogo razpravljali o tem in eh, tukaj obstaja še veliko težav. Industrija pravi, da je ta nova zakonodaja nepotrebna in lobirja proti njej. Politiki pa so razdeljeni, nekateri poslušajo lobiste in industrijo, drugi pa ne. Prav zato je tudi tako pomembno, da prisluhnemo neodvisnim znanstvenikom, neodvisnim strokovnjakom, ne pa tistim, ki imajo določena politična prepričanja ali pa gospodarske interese. Zanima me, ali se strinjate z menoj glede tega, da smo tako v odboru o pesticidih, kot tudi v zakonodaji REČ ugotovili, da potrebujemo izboljšave na tem področju. Zanima me, kaj konkretno boste tukaj storili. Hvala, Gute Jutland. Hvala. Hvala komisiji za odgovore, ampak strinjam se z kolegicami in kolegi, ki pravijo, da nekateri odgovori niso bili dovolj jasni. Stanje je resno. Ponoviti želim to, kar je povedala kolegica. Mislim, da je čas, da strategija za netoksično okolje ugleda luč dneva. Predolgo že traja vse skupaj. To ni resno, Ni resno, da strategije še niste predstavili in gre za izraz nespoštovanja do državljanov. Državljani morajo vedeti, da resno jemljemo zaščito njihovega zdravja in okolja. Potem pa še resno vprašanje endokrinih motilcev. Obstajajo študije, ki kažejo, da so ti motilci povezani z resnimi boleznimi in problemi z endokrinimi plodnostjo v naših državah. V nekaterih študijah so bile vključene tudi nosečnice. Nosečnice, ki imajo visoke stopnje endokrinih motilcev v svojem telesu in študije kažejo, da obstaja povezava med endokrinimi motilci in zdravjem še nerojenih otrok. Zato moramo ukrepati, kajti to zadeva tudi prihodnje generacije. Ljudje nas bodo na osnovi tega ocenjevali. Vprašanje bo, ali smo zaščitili dojenčke ali ne. Ne gre samo za eno področje endokrinih motilcev, gre za celotno družbo. Potrebujemo zaščito v vodi, v pitni vodi, v kozmetiki, v plastiki, povsod v vsakodnevnem življenju. Lepo prosim povejte več, kako boste ukrepali v zvezi z endokrinimi motilci. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisija za odgovore. Slišali ste, da so kolegice in kolegi zaskrbljeni v odboru. Gre za vprašanje zaupanja. Ljudje in potrošniki želijo vedeti, da so njihova živila, da je njihova voda varna in da je okolje varno. Zato lepo prosim, poskusite odgovoriti po najboljših močeh na vprašanja mojih kolegic in kolegov. Vem, da časa ni veliko, zaenkrat ste podali relativno dobre odgovore, ampak ne želim, da bi kolegice in kolegi danes zapustili dvorano z občutkom, da obstajajo še nerešena vprašanja. Lepo bi bilo, če skupaj nov mandat začnemo tako, kot je treba. Izvolite, komisija. Hvala. Najprej splošen komentar. Ne gre za to, da ne želimo biti jasni. Zadeva je pač takšna, da ne moremo predvideti, kakšen bo program naslednje komisije. Kaj ti? Zaenkrat imamo samo novo izvoljeno predsednico. V političnih smernicah je zaščita okolja in državljanov visoko na dnevnem redu posvečamo se ne samo podnebju, ampak tudi okolju. Imamo tudi poglavje o zaščiti evropskega načina življenja in evropejcev. To so smernice, ampak to so tudi samo smernice, nimamo še delovnega programa. Ne morem povedati, kaj bo komisija storila. Najprej moramo imeti imenovane komisarje, 1. novembra upam bomo začeli z delom in potem se bomo odločili, kaj lahko storimo. Za enkrat je ne mogoče reči, kaj bo komisija storila. Sploh ne vemo, kdo bo naš komisar. Dobro, bom pa poskusil biti bolj jasen pri nekaterih vprašanjih. Najprej gospa Dali. Industrija. Veliko dela nas še čaka v zvezi s krožnim gospodarstvom, ampak delo, ki smo ga upravili v zadnjih petih letih, je po mojem dobro upravljeno delo. Pred petimi leti ljudje sploh niso vedeli, kaj to je krožno gospodarstvo. Zdaj pa je komisija upravila odlično delo. Naprimer, pomislite na plastiko. Za plastiko smo pripravili strategijo in pobudo, pripravili smo direktivo o plastiki za enkratno uporabo in plastičnih um, steklenicah oziroma plastenkah. Ta plastika zdaj ne bo več samo odpadek, ampak bo postala sekundarna surovina. Imeli smo tudi merila glede tega, kdaj lahko materijale uporabimo še enkrat in tako naprej. Veliko dela smo opravili, vendar vsega ni mogoče storiti v petih letih. To je prednostna naloga, ki je v političnih smernicah novo izvoljene predsednice. Želimo si nadaljevati z delom na krožnem gospodarstvu. Torej. Kar zadeva specifično vprašanje o postopku za dovoljenje na Danskem. Ne vem, kakšna je situacija, ne vem, ali je Danska zaprosila za odstopanje ali ne ampak to so primeri, ki jih je zelo veliko, na stotine jih je pri komisiji. Komisija ima postopek v zvezi s tem, ampak tega primera ne poznam. Zdaj pa vprašanje v zvezi z označevanjem v francoščini, gre za to oznako Nutri-Score. Komisija že dolgo dela na označevanju hrane, v Evropi, že imamo sistem, ki je med najboljšimi na svetu, morda pa manjka določene sinteze. Nutriscore je eden od predlogov, ki je na mizi. Naši kolegice in kolegi iz GD Sante so že izvedli študijo v zvezi s tem. Na mizi imamo več možnosti, ne samo ta Nutriscore. Analizirati moramo rezultate študije in potem bomo videli, kakšen bi lahko bil zakonodajni predlog. In če bomo imeli zakonodajni predlog, kakšen ta predlog bo. Zaenkrat ne morem predvideti, kaj se bo zgodilo, ampak mislim, da je opravljenega bilo že veliko dela in domnevam, da bo naslednja komisija že imela dovolj informacij, zato da bi lahko nadaljevali z delom hitro. Zdaj pa bom dal besedo svojemu kolegi. Izvolite. Tudi jaz bom um, odgovoril na vprašanje odpadkov. To je bilo vprašano že v prejšnjem krogu. Želu, želim reči, da nov zakon o razvrščanju odpadkov in opredelitvi tega je, zači, to je začelo veljati lani. Države članice morajo to prenesti v nacionalno zakonodajo in to bo tudi omogočilo večjo jasnost, kaj je odpadek in kaj ne. In, um, to je nov zakon, ki še ni v celoti bil prenesen v nacionalno zakonodajo, kajti države članice imajo za to tudi še nekaj časa. Um, kar zadeva um, problem čebel in tako naprej, um, um, torej um, generalni direktorat za zdravstvo je od eh, pristojn za to, ker to je seveda velik eh, problem za mm, varstvo za ljudi in tu potrebujemo ukrepe pri opraševalcih in ta eh, situacija je seveda zelo pereča. Potem še dve vprašanje nano delci, gospa Rivasi je to vprašala sprememba zahtev v okviru riča za registracijo eh, snov V s eh, nanodelci, to je začelo veljati in to tudi pojasnjuje, katere nanodelce je treba registrirati v okviru uredbe rič. In tam imamo tudi več informacij, ki so nanodelci, kaj so nanodelci in to bo tudi spodbudilo analize značilnosti in ali so um, nanodelci škodljivi za zdravje in okolje ali ne. In to bo vplivalo seveda na oceno tveganja, kar zadeva endokrine motivce. Um, um, nova predsednica je eh, že večkrat omenila, da želi ukrepati na tem področju. Ta komisija je sprejela strategijo za endokrine motilce v lanskem letu, trenutno potekajo ukrepi in sicer um, ocena ustreznosti eh, obstoječih predpisov ali obstaja doslednost, logika v mm, mm, pravnih eh, intervencijah in to bo seveda pomembno tudi za morebitno spremembo zakonodaje, vendar moramo počakati na rezultate teh analiz. Razen tega bo začela mm, delovati nova platforma o endokrinih motivcih, kjer bodo na razpolago vse informacije. To bo eh, Eh, s tem bo zagotovljena informacija vse na enem mestu o endokrinih motivcih, eh, torej vse na zadnjem stanju. In razen tega bo začel delovati forum z znanstveniki iz različnih sektorjev, tudi to se bo eh, začelo v naslednjih mesecih, tako da um, bo um, tudi to potem olajšalo um, oceno ustreznosti in morebitne spremembe seveda razumemo um, določene omejitve, uh, ki jih morate upoštevati um, in eh, seveda upošte, želimo, upošte, želimo upoštevati tudi um, prioritete, ki jih je spostavila gospa von der Leyen v svojem govoru. Um, um, sledilo bo seveda tudi še več javnih razprav o tem. Pogosto smo v situaciji, ko odhajajoča komisija um, v zadnjem letu mandata mogoče ne sprejme veliko ukrepov in to prelaga na naslednji mandat in potem se izvajajo samo neke analize in rezultati tega se eh, lahko potem izvedejo v naslednjem mandatu. In vendar moramo najti neko pot, da zagotovimo, da so skrbi, ki vsega, jih čutimo, da se ne izgubijo v teh odmorih med mandati komisij. Hvala. Um, vem, da je to za komisijo včasih težko podiči vprašanje. Hvala, da ste bili danes naši gosti in odgovarjali na vprašanja. Hvala, da ste si vzeli čas za obisk v našem odboru. Um, Hvala, kolegice in kolegi. In sedaj je na vrsti naslednja točka na dnevnem redu izmenjava mnenj z Evropskim računskim sodiščem o ukrepih EU na področju čezmejnega zdravstvenega varstva. Velike ambicije, to da treba je izboljšati upravljanje. To je število 07 skozi 2019. Tu imamo izmenjavo z direktorjem prvega senata, gospodom Peterom Belšem, mogoče bom moral zapustiti predsedstvo. Gospod Velš, dajem vam deset minut in prosim vas za predstavitev, za uvod. Hvala lepa. Veliko čast mi je, da sem danes lahko tu z vami. Najprej želim vsega, čestitati ekipi, ki je pripravila to poročilo. In tudi eh, sodelovanje komisije je bilo zelo konstruktivno in profesionalno v celotnem postopku, tudi ko. Če nismo bili povsem prepričani o ukrepih, ki jih je sprejela komisija. Mislim, da je treba povdariti, da so zelo dobro z nami sodelovali, da je komisija zelo dobro z nami sodelovala. All right. Yeah. Good. Uh, this is, uh, as it's a relatively new parliament. Torej, želim opozoriti tu na vlogo Evropskega računskega sodišča. Mi eh, seveda kontroliramo račune, potem dajemo mnenje o različnih predlogih in Jaz sem direktor senata, ki je pristojen za trajnostno uporabo naravnih virov in zato nas zelo zanima, zanima vaše delo in spremljal sem zadnjo razpravo in pripravili smo poročilo o varnih živilih na začetku tega leta in trenutno pripravljamo poročilo o pesticidih in upim, upam, da bo tudi to poročilo zanimivo za vaš odbor in um, In tudi o biotski raznovrstnosti, s tem se ukvarjamo in nekdo bo popovdan tu, ko bo nastopil gospod Vila. E, torej, to je bilo poročilo, ko smo si ogledali področje, kjer e, je zakonodaja komisije in EU zelo ambiciozna in poskušamo doseči um, znaten napredek, čeprav to ni lahko. Um, torej gre za direktivo o čezmejnem zdravstvenem varstvu in ogledali smo si rezultate, naprimer pri izmenjavi podatkov o bolnikih. To je projekt, ki se je začel že pred desetimi ali dvanajstimi leti, biti bi moral pravzaprav že zrel projekt. Mm, in predvsem smo si ogledali tudi dodano vrednost takšnega projekta eh, za obdobje desetih let. To je mogoče diagram, ki ga je eh, malo težko prebrati. Želimo pa prikazati kompleksnost tega, kar želimo doseči. In sicer to eh, kaže število pacijentov, ki v okviru te direktive uporabijo zdravstveno varstvo v drugi državi. Um, Francija, torej dve tretjini teh bolnikov je iz Francije, ki išče zdravstveno varstvo v drugi državi v okviru te uredbe. Um, ena ali dve državi nista zagotovili številk, ampak nasplošno vidimo, da je, so tu zelo kompleksna gibanja, s katerimi se ukvarjamo. Eh, in tu vidimo, da so um, pomembna predvsem ta bilateralna gibanja bolnikov. Včasih so postopki malo zahtevni. To smo si torej ogledali. Uh, spremljanja direktive, potem eh, kaj, eh, kako olajšati izmenjavo podatkov o bolnikih in predvsem smo si ogledali tudi pobude glede redkih boleznih, referenčno, Evropska referenčna mreža in um, s tem povezana platforma. Tu imamo uh, pregled nad tem, kaj smo ugotovili. Ehm, to bom omenil samo na kratko. Če bi ehm, imel malo bolj ambiciozno predstavitev, bi ehm, drugo in tretjo točko moral obravnavati bolj obsežno. Torej, kaj smo pravzaprav ugotovili? Informacija bovnikov o njihovih pravicah glede čezmejnega zdravstvenega varstva. ko je direktiva začela veljati, eh, smo slišali pritožbe, da informacije so nejasne in nepopolne za bolnike in tudi ta odbor v parlamentu je februarja tega leta opozoril na to, to razumemo, eh, kompleksnost tega okvira vsega, je tudi odgovorna za to, da je težko ustrezno posredovati informacije. Potem nacionalne kontaktne točke bi lahko posredovali boljše informacije o dostopu do evropskih referenčnih mrežah glede redkih bolizni. In to smo tudi omenili v našem poročilu. Naša priporočila so, da naj bi komisija storila več, da pomaga eh, eh, pri delu nacionalnih kontaktnih točk. 2018 eh, je bil pripravljen nabor orodi in to je bil pozitiv napredek, da bi nacionalne kontaktne točke postale bolj prijazne za uporabnike in tudi bolj dostopne za potencijalne bolnike. Um, vendar treba je seveda še naprej spremljati izvajanje tega. In razen tega strokovnjaki opozarjajo na to, da naj bi Evropska referenčna mreža um, bila vključena v spletne strani nacionalnih kontaktnih točk. In tudi zato smo pripravili ustrezna priporočila. Kar zadeva eh, drugo točko, čezmejna izmenjava um, podatkov o zdravstvu, če pomislimo na kompliciran pretok informacij čez, meje, čez mejo, potem se moramo zavidati, da gre za zelo um, um, zahtevno stvar in da um, se moramo opirati tu na zadnje stanje um, tehnike. Torej, ko smo ugotovili, ko smo končali naše poročilo, eh, smo videli, da eh, čezmejni pretok teh informacij v okviru te arhitekture um, poteka samo med Finsko in Estonijo. Um, torej, širša uporaba te arhitekture, te strukture eh, še ni uveljavljena drugot države članice so sicer pripravljene sprijeti podatke, ampak mnoge države članice nimajo opreme za pošiljanje teh podatkov v druge države. In to ni tako uspešno, kot bi si želeli. In menimo, da je komisija, ko je pripravila projekt, bila preveč optimistična. In um, sedaj vidi pri ocenjevanju, kako težko je izvajanje. Za boljšo izmenjavo teh podatkov preko meja bo morala komisija izvesti neodvisno oceno tega, kar je bilo eh, doseženo in treba eh, pripraviti eh, rešitve, ki so v skladu z nacionalnimi sistemi zdravstvenega varstva in ki so tudi stroškovno učinkoviti. Obstajajo seveda bilateralni dogovori med državami članicami, ki omogočajo tak pretok eh, podatkov in tudi ti bilateralni dogovori so pomembni. Potem eh, redke bolezni. Vsi bi si želeli več, veliko napredka na tem področju. Komisija se s tem ukvarja od 2008 naprej. Ta referenčne mreže se soočajo z velikimi težavami, predvsem glede finančne vzdržnosti. In povezovanje teh mrež um, gre predvsem za um, ocenjevanje dela partnerjev in tako naprej. In to zahteva veliko tudi začetnega, pogonskega dela. In ne vemo natančno, kakšna bo prihodnost teh mrež. Um, finančni okvir. Uh, uh, okvir financiranja ni tako jasen, kot eh, naj bi bil in ne vemo, kakšna bo prihodnost. Komisija mora oceniti rezultate strategij in uh, oceniti, ali je to pravilna strategija tudi za prihodnost, ali pa jo je treba dopolniti ob robu ali pa tudi temelj, temeljito. Mislim, da eh, se je treba soočiti predvsem z izzivi uh, v okviru teh mrež in gre predvsem za mehanizem financiranja, ki bi bil bolj pregleden in bolj enostaven. Da povzamem, vidimo napredek na nekaterih eh, pomembnih področjih eh, izvajanja direktive, veliko dela nas še čaka, veliko od tega odpade na ocenjevanje, evalvacijo in um, predvsem tudi na ugotovitev, ali naj se nadaljuje tako kot doslej, ali pa je treba spremen, eh, to spremeniti. Um, dokument eh, parlamenta na to temo je iz februarja in tudi tam pravite, da je treba predvsem upoštevati um, kakovost življenja bolnikov pri vsem tem. Jaz upam, da smo tudi s svojim poročilom prispevali k temu postopku in da je to konstruktivn prispevek k celotni razpravi. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala za predstavitev, za katero se želim prisrčno zahvaliti. Že poročilo o izvajanju Evropske komisije je pokazalo, da čezmejna oskrba ne deluje v celoti in eh, te, tej ugotovitvi se pridružuje računsko sodišče. Jasno je, da eh, so to ambiciozni ukrepi, bili ambiciozni ukrepi, mnogo ciljev pa ni bilo doseženih. Um, manjka boljša uprava in korist bolnikov je treba bolj postaviti v ospredje in izboljšati. Na četrti strani ste uh, opozorili na to, da gre za uh, trajnostno uporabo uh, virov in na področju zdravstva je še veliko potencijala, ki ga mora uporabiti Evropska unija. Državljanke in državljani še nimajo zadostnih informacij o svojih pravicah in zato se mi zdi, da eh, je tudi korist čezmejne zdravstvene oskrbe omejena. Vaša predstavitev je pokazala, da samo ena država, da samo iz ene države gre večje število bolnikov na zdravljenje v eh, drugo državo, v sosedno državo in zato moramo storiti več, da bi imeli enotni zdravstveni prostor, nacionalne kontaktne točke igrajo pri tem veliko vlogo. Nasplošno želim povedati, da je predvsem digitalno področje premalo izdelano. Zato se želim zahvaliti za to poročilo, pridružujem se priporočilom. Nova, novo Evropsko komisijo bomo morali pozvati, da je na tem področju bolj ambiciozna. Hvala, da ste danes z nami in hvala za obsežno poročilo. Hvala lepa. Med. Dobro jutro, hvala lepa za to predstavitev. E, imam tri vprašanja. Trdno sem prepričana, da naj bi vzpostavili specializirane centre za redke bolizni v Evropski uniji, centri, ki bi bili popolnoma vključeni v Evropsko referenčno mrežo. Želim razumeti, katere so pravilne ovire, zakaj eh, se ti centri razvijajo tako počasi, po vašem mnenju. In eh, žal mi je, da sta dva sistema, čez um, mejnega zdravstvenega varstva, ki uh, obstajata usporedno. Eh, kako izboljšati dostop do informacij? Govorili ste o nacionalnih kontaktnih točkah, vendar čaka nas še veliko dela pri informiranju, tako um, da zagotovimo informacije do dostop do um, zdrav, zdravljenja, predvsem um, za redke bolezni, vendar to moramo zagotoviti za vsa, vse državljane, ko gre za diagnozo, za kakovost življenja, torej za vse v Evropi. Nekatere države članice pričakujejo podporo komisije, um, da bi imeli jasnejša pravila o evropskih uh, referenčnih mrežah in tudi kar zadeva napotitev bolnikov. In, um, um, seveda um, gre tudi za podporo držav članic za Evropsko referenčno mrežo. Ali mislite, da naj bi Evropska komisija povečala to podporo? To sta prvi dve vprašanji in imela bi še več vprašanj, ampak bom zaenkrat ostala pri teh dveh in hvala. Se že vnaprej zahvaljujem za odgovore, gospa Kola. Hvala za predstavitev kar zadeva čezmejno zdravstveno varstvo, ste opozorili ambicije, vendar da rezultati eh, niso tako dobri in da je to obžalovanja vredno. Države članice so na eni strani eh, odgovorne za to, na drugi strani pa se postavlja vprašanje, kako pomagati državam članicam. Kaj ti gri za voljo držav članic, vendar vse države niso v tej mreži in tudi ne dajejo informacij, ne posredujo osredno eh, informacij informacij iz ene države v drugo. In pomembno je, da imamo naprimer ustrezne informacije o tem, katere, katere zdravila nekdo jemlje in tako naprej. In to je še posebej pomembno pri um, redkih boleznih, eh, ki jih ni možno zdraviti povsod. Zaradi večje transparentnosti, kaj mislite, da bi vzpostavili zaščiten informacijski sistem za izmenjavo teh informacij o zdravilih, ki se uporabljajo v posameznih državah, tako da bi bilo lažje sprejemati ustresne odločitve? Ali mislite, da sedanja direktiva to že omogoča? in ali se vam zdi, da komisija in države članice podpirajo tak projekt. Hvala in sedaj gospod Trianula. Hvala za to eh, precizno eh, predstavitev Evropske referenčne mreže za redke bolezni in tu eh, bolniki potrebujejo evropsko raven. Eh, želim podati primir eh, redkih. Eh, redkega raka, predvsem tudi pri otrocih, eh, kjer ima naprimer tudi Francija določeno ekspertizo. In če slišim, da je prihodnost teh referenčnih mrež eh, pod vprašanjem, potem me to eh, vznemirja in želim vedeti več o tem, kako je s tem gospa Šmurek. Hvala lepa. Hvala računskemu sodišču za to dragoceno poročilo. Želim izpostaviti eno dejstvo, ki vznemirja. Po podatkih Eurostata je 2018 2,9 odstotkov evropskih državljanov eh, živilo v drugi državi, eh, eh kot je država, država državljanstva, eh, ampak eh, samo 0,05 odstotka bolnikov je uporabilo eh, sistem v okviru direktive o čezmenem zdravstvenem varstvu. In ta, eh, to kaže, te številke kažejo, da ta sistem ne spodbuja ljudi uporabiti zdravstveni sistem v drugi državi članici. Sprašujem um, računsko sodišče, ali so upoštevali tudi to dejstvo, torej ta 2,9 odstotka so delavci v drugih državah, gospod Revesi. Hvala, gospod predsedujoči, hvala za to predstavitev in e, imam prvo vprašanje. Ko ste predstavili prosojnico, smo videli, koliko bolnikov gre iz države v drugo in želim si razlago za to. Ljudje, ki so na švedskem ali norveškem, zakaj gredo v Španijo? Ali je to zaradi cene, kajti to je seveda pomembna informacija, ali je to zato, ker imajo boljše bolnice, ali zato, ker so um, kot upokojenci živijo v Španiji. Moramo videti razloge za te. Um, tokove. Um, pri Franciji je to seveda malo bolj jasno. Gre seveda tudi za denar. Želim si. Eh, razlago. In tu gre seveda tudi za bolezen Lyme kjer ni, eh, kjer eh, diagnoza ni možna v vsaki državi na enak način. Potem evotiroks kot zdravilo, tudi tu je prišlo do čezmejnih tokov, kajti Merk je imel težave z evotiroksom v Franciji in ljudje so šli potem v Belgijo in v Španijo kupiti ta eh, proizvod. Potem pomankanje zdravil v Franciji, imamo 6 tisoč zdravil, eh, ki jih primankuje. Zakaj? Zato, ker eh, eh, imamo, torej gre za skupino nabav in za način nabave teh medikament, teh zdravil ali tudi zato, ker podjetja, ker družbe ne proizvajajo več tega, kar ni pod patentom, ker ni več dovolj drago. Torej, kako razložiti to pomankljivost zdravil, kajti to velja, to ugotavljamo v vseh državah članicah. Računsko sodišče bi lahko eh, rekli, da potrebujemo si, s, um, um, sistem, kot je v združenih državah in sicer, da imamo um, eno podjetje, ki v glavnem proizvaja eh, zdravila. Um, torej, ne gre več, um, sem, oziroma če se zdravila proizvajajo povsod in nimaš več. Um, um, nadzora nad tem, kdo proizvaja te proizvode, te zdravila, potem je seveda nevarnost. Um, kaj ti strategija samo zasebne proizvodnje tega zdrav, eh, teh zdravil ni v skladu z um, zdravstveno politiko neke države. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. Hvala za odlično delo, ki ga je opravilo računsko sodišče. Eh, torej, prebrala sem si ta dokument, eh, gre pa seveda tudi za odgovore komisije in mislim, da moramo... Um, okrepiti to zdravstveno pomoč in zdravstveno varstvo. Vendar vidimo, da eh, to v primerjavi z zdravstvenim varstvom v državi sami mm, ni zelo, ne igra zelo veliko vlogo. In mislim, Eh, da moramo izpostaviti predvsem korist za državljane, ko gre za um, različne postopke, ki se uporabljajo, ko gre za izmenjavo informacij, ko gre za uh, recepte in tako naprej. Torej, ta, to zdravstveno varstvo je povezano samo z zdravjem, kajti zato je treba potem zagotoviti izmenjavo informacij. Um, um, treba je to zagotoviti z elektronskimi sredstvi, vendar tudi s tem, da um, predvsem pa eh, je treba videti, da bo v prihodnosti to še bolj pomembno. Vse to je povezano s sodobnimi tehnologijami, eh, elektronski recepti naprimer potem zbirke podatkov. To lahko e, pomaga državljanom, ki potujejo v tujino. E, kajti zdravniki bi s tem e, imeli dostop do anamneze nekega bolnika. In potem Evropske referenčne mreže za redke bolezni. Eh, tudi eh, tu bi morala biti podpora še večja. Komisija kdaj bo predstavila jasne perspektive glede prihodnega financiranja ali kako bomo razvijali ta, te referenčne mreže, kako jih bomo priključili nacionalnim sistemom, kajti to je lahko eh, problematično tudi z političnega vidika. Hvala. Hvala lepa, opravičujem se, Mirjam. Videla sem te, ampak si nisem zapisala tvojega imena. Ja, jaz sem pa že mislila, da me ignoriraš. Najlepša hvala za to predstavitev. Za začetek bi omenila zadnji komentar, ki ste ga podali in sicer, da želite doseči večji standard, boljši standard za vse pacijente. To je gotovo glavni cilj vseh naših ukrepov. Ampak žal se trenutno dogaja, da veliko naših pacijentov ne more izkoristiti celotnega potencijala te direktive. Le majhno število bolnikov se dejansko v celoti zaveda svojih pravic. Kakšne pravice imajo, ko želijo dostopati do zdravstvenega varstva v drugih državah članicah, razen v matični državi. Mislim, da moramo tukaj povečati ozaveščenost in sprejeti dodatne evropske ukrepe. Zanima me, ali poznate kakšne dobre prakse ali so katere države uspele bolje informirati svoje državljane. Pa še nekaj, kar se mi zdi zelo problematično. Prihaja do zamud pri izmenjavi podatkov in informacij o bolnikih in njihovih zdravstvenih kartonih. Zanima me, kako lahko to težavo odpravimo. Moja država se nahaja na obrobju Evropske unije in prav zato se sprašujem, kako se upravlja te tokove bolnikov med različnimi državami članicami. Predvsem, ko pacijenti prihajajo iz bolj obrobnih držav članic. Več kolegov je že omenjalo vprašanje redkih bolezni, redkih obolenj. Več milijonov evropejcev je zbolelo za takšnimi redkimi boleznimi, ampak pogosto prihaja do finančnih težav, ko poskušamo najbolje pomagati tem pacijentom, ki imajo neko redko obolenje. Omenjali ste mehanizem za financiranje, Ampak ta sistem, ta mehanizem mora biti bolj enostaven, bolj dostopen. Rada bi slišala več informacij o tem predlogu in zanima me, kako lahko pomagamo tem pacijentom z redkimi obolenji. Hvala. Najlepša hvala, gospod Welsh, izvolite, odgovorite lahko na vprašanja kolegov. Joane Gligol, vodja enote na Digesante ima tudi priložnost, da poda kakšen komentar, če to seveda želi. Oziroma, opravičujem se, še eden izmed poslancev se želi javiti, potem pa dobite besedo komisije. Gospa Hazekamp, izvolite. A ne, sem se zmotil, se opravičujem. Mislim, da sem že utrujen, kmalo bom moral predati eh, moj stol predsedujočega, gospa Hazekamp bo vredno prevzela. No, šalim se. Izvolite komisija. Hvala lepa, jaz z veseljem bom začel. Mnogo izmed teh vprašanj je bilo naslovljenih neposredno na komisijo, tako da če komisija želi prva odgovoriti, lahko to stori, pa bom jaz eh, odgovarjal potem, kako želite. Okay, I'll, I'll, uh... No prav, pa bom kar začel jaz. Poskušal bom odgovoriti na ta zelo zanimiva vprašanja. Kar nekaj poslancev je omenjalo isto vprašanje. Tudi mi želimo več informacij o dejanskih eh, tokovih bolnikov v Evropski uniji, ki izkoriščajo storitve znotraj te uredbe. Naša ekipa si želi teh podatkov, tudi sam sem raziskoval te tokove, zanimalo me je, kako ljudje prehajajo iz ene države v drugo in koristijo te storitve. No, poskušal bom sedaj eh, čim bolj utemeljeno špekulirati, kakšni so razlogi za te tokove. Če si ogledamo številke, ni logično, da je Francija, ki ima po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije najboljši sistem zdravstvenega varstva, da njihovi državljani gredo v druge države, zato da bi tam dobili višji standard zdravstvenega varstva. To se ne zdi logično. Morda v primeru kakšne posamezne bolezni da, ampak na splošno gledano pa je to nelogično. Francija je ena izmed držav članic, ki ne razlikuje med tema dvema mehanizmoma, med direktivo in uredbo, ki obstajata in to je morda razlog. Dve tretjini obravnav pacijentov v drugi državi eh, je obravnavanih na tak način in zato prihaja do težav pri obravnavi teh številk, namreč eh, niso zanesljive. Vsi tisti, ki živimo v drugi državi članici, ne v tisti, kjer smo bili rojeni, pogosto gremo nazaj domov, ko zbolimo v svojo matično državo. Torej, v, v okviru obeh mehanizmov obstaja kar nekaj čezmejnega zdravljenja. Veliko je ljudi, ki delajo v drugi državi. Naprimer, ljudje, ki eh, živijo v Estoniji, delajo na finskem, na finskem dobijo recept in ga potem unovčijo v Estoniji. To je mogoče. Bi bilo pa zelo, zelo zanimivo pridobiti dodatne informacije o teh prehodih in tudi bolj kakovostne informacije, seveda. Ampak zaenkrat imamo na voljo pač te številke, ki jih imamo in komisija pač z njimi opravlja delo po svojih močeh. Gospa Metz je podala zelo pomemben komentar, ki se je nanašal na kompleksnost sistema. Namreč bolniki sistem dojemajo kot zelo zapleten. Obstaja več kot en način, več kot en mehanizem za pridobivanje, eh, za povračilo stroškov pri čezmejnem zdravljenju. Mislim, da veliko zahtevamo od bolnikov, ko pričakujemo od njih, da bi resnično razumeli vse te mehanizme. Srednjeročno se mi zdi, da bi bilo resnično smiselno, da se pripravi ocena tega, kako poenostaviti ta okvir. Mislim, da bi na tak način lahko resnično izboljšali sistem. Pa še vprašanje glede upokojevanja. Nekateri izmed teh tokov iz eh, hladnih severnih držav proti jugu v tople države gotovo pričajo o tem. Kar pa se tiče vzpostavljanja informacijskih sistemov, Mislim, da to ni vprašanje za GD Sante, ampak eh, nasplošno za celotno komisijo. Potrebujemo boljše upravljanje projektov za zapletene IT projekte. Vzpostaviti moramo boljši okvir glede stroškov takšnih projektov in glede tega, kakšni bodo praktični rezultati. Poznam zgodovino različnih poskusov tega, da bi se izmenjavali podatki znotraj sistema e-health med državami članicami. Posamezne države članice imajo namreč že same po sebi zelo zapleten sistem in včasih je težko že znotraj ene države članice izmenjevati zdravstvene podatke. Ko pride načrto, do načrtovanega zdravljenja med dvema državama članicama, pa se pogosto zgodi, da, nek, da neka zdravstvena inštitucija znotraj ene države članice ne more komunicirati z drugo. Gotovo je to projekt, ki ga bo zelo težko upravljati, če se odločimo za ta način postopanja, seveda. Sprašujem se, ali je centralizirani sistem smiseln. Ne vem, ali je najbolj moderna rešitev. Že sedaj ne, čez pet ali deset let pa bomo morda razmišljali, da je to popolnoma zastarilo. Nimam primerne rešitve tukaj in po mojem mnenju rešitev za ta le omejeni uspeh sistema, ni to, da mu na, damo na voljo več zmogljivosti. To, po mojem, ne bo rešilo vseh težav. No, sedaj pa mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja, ki eh, mislim, da so bila naslovljena name. Z veseljem odgovorim še na kaj dodatno. Bi pa z veseljem odgovarjal kasneje, po komisiji, če je to potrebno. Namreč mislim, da so oni bolj strokovnjaki za določeno vprašanje. Hvala lepa za vaše odgovore. Besedo dobi vodja enote GD Sante, gospa Riko. Hvala lepa. Najlepša hvala računskemu sodišču za to zanimivo poročilo, ki bo resnično koristilo nam pri našem delu, predvsem v odnosih z državami članicami. Z področje zdravstva je nacionalna pristojnost, tega ne smemo pozabiti. To opažamo pogosto, predvsem, ko govorimo o izmenjavah e-receptov ali podatkov o zdravju pacijentov. Urejenost sistema na nacionalni ravni vpliva na izmenjavo teh informacij pa tudi na evropske referenčne mreže in to, kako so te vključene v nacionalne sisteme. Še enkrat bi se torej zahvalila računskemu sodišču. Njihovi komentarji in priporočila bodo namreč pomagali pri boljšem izvajanju te direktive. Kar se tiče direktive same, pa bi vas spomnila, da, kot je bilo že povedano, imamo tukaj dva zakonodajna okvira in sicer uredbo 83 in direktiva. Gre za zelo zapleten zakonodajni sistem. Kontaktnim točkam na nacionalni ravni smo posredovali informacije o tem, kako se povezujeta ta dva zakonodajna akta. Eden izmed njih ureja podporo v primeru zdravljenja v tujini, drugi zakonodajni akt pa ureja. potovanja državljanov, ki potujejo, delajo ali živijo v drugi državi članici, ne svoji matični državi. V okviru direktive in uredbe vidimo, da eh, je približno 2 milijona uporabnikov, državljanov, ki jim je bila izdana evropska zdravstvena kartica, uporabilo storitve v drugi državi manj državljanov išče načrtovano zdravljenje v tujini, to je res. Želimo pa okrepiti tudi našo podporo za nacionalne točke za stik. Nabor orodij smo že dali na voljo, ta je tudi preveden v vse nacionalne jezike, krepimo pa tudi nacionalne referenčne točke. Kar se tiče digitalne infrastrukture za e-health, Tukaj bi vas rada opozorila na naslednje. Gre za nov sistem za zelo zapleten projekt izmenjavanja podatkov med različnimi organi. Temelji na prostovoljni bazi in 23 držav članic naj bi začelo z izmenjavanjem podatkov do leta 2022. To poteka postopoma v različnih sklopih eh, držav članic. Na voljo bo tudi finančna podpora v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, v kateri bomo omogočili kontaktnim točkam, da dobijo finančno pomoč strani evropskih skladov iz eh, instrumenta za povezovanje Evrope. Stopnja razvoja tukaj pa je seveda odvisna od razvoja struktur in infrastrukture na nacionalni ravni. Nekatere države članice so sprejele zakonodajo, s katero omogočajo elektronske zdravstvene evidence, zdravstvene kartone. Nekatere države članice so že začele z izmenjavo podatkov, tukaj izvajamo eh, spremljanje in nadzor na četrtletni podlagi. Finska in Estonija sta nam tukaj podale posebno poročilo. 2700 e-receptov je bilo izdanih na finskem in unovčenih v Estoniji na začetku, in potem v naslednjem četrtletju je bila ta številka že 4300. Potem imamo tudi podatke o češki in hrvaški glede izmenjave eh, e-evidenc, e-zdravstvenih evidenc, in o tem bomo lahko poročali v naslednjem četrtletju. Tudi Portugalska je sedaj dobila zeleno luč, da lahko začne z izmenjavo teh podatkov in sedaj bodo začeli za to uvodno fazo postopka. O tem bomo, upam, da lahko poročali čez nekaj mesecev, torej kako poteka izmenjava podatkov tam. Jasno je, da je situacija neenaka, tudi kar se tiče interoperabilnosti poskušamo podpreti države pri izmenjavi elektronskih eh, zdravstvenih evidenc, pomagamo jim za priporočili, za pripravo standardov in tudi z omogočanjem ustavljanja eh, pogojev za to. Želimo namreč, da se te informacije izmenjujejo na varen način. Po naših pričakovanjih bomo potem, ko bo izvedena možnost izmenjave različnih izvidov, zdravstvenih eh, rezultatov iz laboratorijev in tako naprej, da bo po tej uvodni fazi mogoče tudi izmenjavati celotne evidence. Na tak način se bomo izognili dodatnim stroškom, se bomo prepričali to, da se podvajajo laboratorijske preiskave in druge preiskave, tudi zapletene preiskave, ki so seveda stroškovno precej eh, zelo drage. Potem pa še eh, projekt eh, Eren. To je zelo zapleten projekt. Več kot 300 eh, bolnišnic sodeluje v tem projektu. Sedaj imamo neke opredeljene partnerje. To so predvsem bolnišnice, ki so bile izbrane in služijo kot referenčna točka za bolnike z redkimi boleznimi. Na tak način smo zagotovili boljšo pokritost na nacionalni ravni za redke bolezni. Več kot 200 ponudnikov zdravstvenih storitev se sedaj še vključuje v to mrežo, in v naslednjih tednih bomo vzpostavili tudi javni razpis za nove člane, ki se želijo pridružiti mreži. Je pa to seveda postopek, ki mora imeti podporo tudi na nacionalni ravni. Te kot taktne točke dobijo IT sistem, v katerega lahko vnesejo bolnike z redko boleznijo. Več kot 740 panelov je bilo organiziranih, na katerih so razpravljali o pacijentih z redkimi boleznimi. V to mrežo je vključenih okrog 2000 zdravnikov in poskušamo prilagoditi sistem tako, da bi bil čim bolj prirejen posamezni bolezni. Sodelujemo z koordinatorji na nacionalni ravni, da bi pomagali tudi pri integraciji tega sistema v nacionalni zdravstveni sistem. Junija je odbor od teh mrež pripravil tudi izjavo o integriranju tega sistema v nacionalne zdravstvene sisteme. gre za nalogo, ki se bo vse čas razvijala in tukaj bomo potrebovali nekaj časa, da bomo videli, kako dobro delujejo IRN-ji in ali pri, prihaja tukaj do dobrih rezultatov. Mi jih podpiramo tudi pri raziskavah in inovacijah. Dodana vrednost IRN-jev je namreč predvsem tudi pri dodatnih raziskavah na tem področju, torej na področju redkih bolezni. Vloga držav članic tukaj je izjemno pomembna. Poleg tega je zelo pomembna tudi vaša vloga, da vi podprete naše delo na nacionalni ravni. Kar se tiče financiranja, imamo tukaj Evropski socialni sklad Plus, ki vključuje določbo o finančni podpori za administrativno pomoč tem koordinatorjem na nacionalni ravni. Namenjenim jim bo približno 200 tisoč evrov letno države članice, ki uh, omogočajo finančno podporo za nacionalne koordinatorje iz državnega proračuna, imajo seveda veliko bolj učinkovite podporne točke. To so naprimer Nemčija, Francija, Belgija in tako naprej. Organizacije bolnikov to prav tako zelo pozdravljajo. Tudi v večletnem finančnem okviru predvidevamo nadaljno podporo za IT infrastrukturo na tem področju. Že sedaj se ta podpira iz instrumenta za povezovanje Evrope na evropski ravni, tako da poskušamo tukaj vzpostaviti ta sistem. Koordinatorji pa tudi eh, dobivajo podporo za pripravo nekakšnih linij za pomoč za bolnišnice. Gre za novi inovativni projekt, ki pa je seveda zelo zapleten. Komisija, države članice, koordinatorji in vi tukaj, moramo tukaj skupaj dobro sodelovati zato da bi izboljšali dostop naših bolnikov do teh zdravstvenih storitev. Nadaljevati moramo z našim delom, namreč rezultati so dobri, ampak komisija ne more rešiti vseh težav, ki še obstajajo. Vsi moramo dobro sodelovati, da bomo dosegli prave rezultate. Upam, da bo poročilo Evropskega računskega sodišča pomagalo pri napredku na tem področju, seveda pa nam lahko pomagate tudi vi. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno vprašanje? Želi kdo kaj dodati? Gospod eh, Buso, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to predstavitev. Hvala za vaš trud, da poskušate izboljšati mobilnost bolnikov v Evropski uniji čezmejno zdravstveno varstvo in možnost evropskih državljanov, da lahko uporabijo zdravstvene storitve v drugi državi, ter da se jim izdatki za to delno ali v celoti pokrijejo, to je eden izme, ena izmed najbolj konkretnih in praktičnih prednosti za naše državljane v zadnjih letih, še posebej na področju zdravja. Pomembno je, da zagotovimo dobro izvajanje te direktive. Ampak še vedno obstajata dve veliki oviri za dobro izvajanje, tako vsaj menijo držav, naši državljani. Prvič, sistem povračila stroškov. Ta sistem se razlikuje med različnimi državami članicami. To je tudi neposredno povezano z proračunom posameznih držav članic. Sam sem bil eno leto predsednik nacionalne zavarovalnice v Romuniji in proračun za povrnitev stroškov za zdravljenje v tujini je bil izjemno nizek. Prepričan sem, da je situacija zelo podobna v nekaterih drugih državah članicah. Ampak sami postopki in birokracija, ki sledijo eh, zahtevku za povračilo stroškov, so zelo zapleteni v mnogih državah članicah in zato določeni pacijenti pač ne prosijo za povrnitev stroškov, še posebej, ko gre za manjše vsote. Druga velika ovira pa je predhodno, predhodna odobritev zdravljenja. Težko je oceniti situacijo in videti, v katerih primerih je potrebno zahtevati predhodno odobritev. To namreč ni dovolj dobro utemeljeno. Ta evropska referenčna mreža je zelo uspešna. Sistem e-zdravje se dobro razvija v mnogih državah članicah. Pomembno pa je, da zagotovimo interoperabilnost in povezanost teh sistemov. Namreč, ko bodo evropske zdravstvene evidence v vseh državah članicah povezane, potem bo kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev gotovo veliko boljša, predvsem za tiste bolnike, ki iščejo zdravstvene storitve v večjih državah članicah. Najlepša hvala. Uh, hvala lepa. Mislim, da ni drugih vprašanj. vaš komentar je, mislim, da komisija deloma že odgovorila. Zanima me, ali se želi kdo odzvati, komisija, sodišče. Kar se tiče podpore državam članicam, da izboljšajo sistem povračila stroškov, v Evropski komisiji imamo sedaj dvostranske dialoge in izmenjavo najboljših praks v obliki delavnic. Če pa izvajanje direktive ne bo zadosti dobro, bomo spostavili tudi postopek eh, glede neprimernega izvajanja. Kar se tiče eh, zdravil, eh, torej vprašanja zdravil sirot, tukaj bomo to obravnavali v drugem zakonodajnem predlogu. Hvala lepa. Najlepša hvala. Še zadnji prispevek, gospa Mec, izvolite. Ja, še dve kratki vprašanji. Spraševala sem se. Ali lahko komisija pripravi priporočilo, da je potrebno evropske referenčne točke integrirati v zdravstveni sistem posamezne države? V tem primeru bi zagotovili trajnostno financiranje. To je torej vprašanje tako za komisijo, kot tudi računsko sodišče. Kolega v prvi vrsti je zastavil vprašanje glede tega, ali ste analizirali prednosti in slabosti glede teh predhodnih odobritev. Ali ste to analizirali, kako je z temi predhodnimi odobritvami? To je vprašanje za računsko sodišče. Seveda moramo na nek način omejiti to možnost. Eh, da lahko prosimo za zdravljenje v katerikoli državi članice, ampak zanima me, kako je s tem. Čisto kratek odgovor, prosim. Hvala. Ja, prej nisem govoril o najboljših praksah glede informiranja in obveščanja. Moja ekipa pravi, da Švedska zelo dobro obvešča svoje bolnike, še posebej jih dobro obvešča o tem, kako poteka sam postopek strinjam se s tem, da obstajajo določene težave pri povračilu stroškov v nekaterih državah članicah in da to vpliva tudi na postopek predhodnih odobritev. Ampak po pravici povedano ne vem, kako to rešiti. Zdravstvene storitve so namreč eh, nacionalna pristojnost. Zdravstveni sistem je različno organiziran v državah članicah in zato bo tukaj vedno prihajalo do težav. Mnogo poslancev je govorilo o strategiji za redke bolezni in eh, tudi mi smo o tem podrobno razmislili. Zanimivo, zanimivo bo videti, kakšne so strategije držav članice za redke bolezni in ali vključujejo čezmejno zdravljenje. Tako, toliko z moje strani, to so bili odgovori. Pripričan pa sem, da želi še kaj dodati komisija. Thank you very much. Hvala lepa. Nihče drug nima vprašanj, tako da mislim, da lahko zaključimo s to točko. Čezmejno zdravstveno varstvo je zelo pomembno za naš odbor. Prepričana sem, da bomo o tem govorili tudi v, na naslednjih sestankih. Preden zaključim z dopoldanskim delom sestanka, bi povedala samo to, da nadaljujemo z delom ob 32 minut. Takrat bomo imeli izmenjavo mnen z komisarjem Vilo o biotski raznolikosti. Sedaj pa vam želim dober tek. Vidimo se potem.